Yes, ladies and gentlemen, and first of all, I'd like to work... Gospe in gospodje, najprej bi vas rad toplo pozdravil tukaj v prostorih Evropskega parlamenta. Tekom zasedanja medparlamentarnega odbora o prihodnosti kohezijske politike v projetu 2013. Najprej bi rad opravičil predsednika našega odbora. Nega so namreč ga je namreč povabil predsednik parlamenta, tako da sedaj ne more biti z nami in bo prišel kasneje. Torej, gospod Gerardo Galeote se nam bo pridružil kasneje. Potem pa bi rad pozdravil našega posebnega gosta. predstavnika Ministrstva za regionalni razvoj Češke. Tudi on, nažalost, ne more biti z nami, generalni direktor Ministrstva za regionalni razvoj, gospod Emir Horčička. Pozdravljeni. Potem gospod Ivo Barek, predsednik odbora o javne administracije regionalnem razvoju in okolju Češkega senata. Gospa Kornjas, članica odbora za ekonomijo, industrijo in trgovino švedskega parlamenta. Kot vidite, so z nami tudi predstavniki prihodnega švedskega predsedstva in potem tudi predstavnika Evropske komisije, generalnega direktorata GD Regio, gospoda Dirka Anarja. Vsi ste dobrodošli na tem sestanku. Pozdravljam pa tudi vse tiste, ki boste govorili tekom razprave. Na začetku bi vam rad podal nekaj praktičnih informacij v zvezi z našo razpravo najprej. Ta razmerje med govorci članov Evropskega parlamenta in ostalih bo dve proti ena, kar pomeni dva člana nacionalnih parlamentov na enega člana našega odbora v Evropskem parlamentu. Mi želimo podariti naslednje. Namreč posamezniki lahko govorijo največ tri minute nacionalnih parlamentih obstajajo različne navade. Pri nas tri minute velja kot že precej časa. Tako da, če to primerjamo z običajnimi praksami, bi veljalo tako. Če želi kdorkoli med vami spregovoriti, vas prosimo, da izpolnite posebni obrazec, ki smo ga pripravili za to, poseben formular in Tako boste lahko prosili za besedo. Tako vas prosimo, da najprej izpolnite to formulo, potem pa bomo poskušali to organizirati na, tako, da bomo sledili temu razmerju 2 proti 1. Ta dokument, ta obrazec najdete v svojih mapah, ki so na mizah. Torej, ta dokument, ta obrazec je v mapah, ki jih imate pred seboj. Dobro. O naša razprava bo potekala približno do 17.20 oziroma nekako do pol šestih. Približno nekako tako. Če bo potrebno, bomo mogoče to tudi malo podaljšali. Najprej bi podal nekaj informacij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 Razprava, ki jo bomo imeli danes, poteka v času, ko poteka tudi umestni pregled. Kohezijska politika oziroma okvir za kohezijsko politiko po letu 2013 je sedaj v razvoju. In ko smo to razpravo načrtovali, niti nismo dobro poznali konteksta. Sedaj imamo finančno in ekonomsko krizo, zelo težke razmere, kar pomeni, da to obdobje po letu 2013, kohezijska politika po letu 2013, bo zaradi tega verjetno drugačna, kot je bila sicer. Niti ne gre toliko za to, da bi to bolje izvajali, ampak gre v bistvu bolj za to, kakšno kohezijsko politiko Evropska unija dejansko potrebuje v prihodnih letih. Kot rezultat Sedaj poteka resna razprava o samem bistvu te politike. Odbor v original, regionalnem razvoju Evropskega parlamenta v tem mandatu je sestavil oziroma pripravil cel svežen uredb za obdobje 2007 do 2013. Trenutno delamo na reformi tega svežnja. To je v bistvu izjemna situacija tekom obdobja programiranja smo naredili številne spremembe. Prejeli smo predloge strani sveta na podlagi predloga komisije in trenutno oblikujemo naše odgovore na te predloge. Vprašanje se nanaša na vseh 27 držav članic. Naša razprava sedaj poteka na podlagi oziroma v ozadju trenutnih sprememb, ki potekajo na področju kohezijske politike, kar pomeni, da ne moramo kar izključiti tega, da spremembe, ki jih sedaj izvajamo, bodo dejansko tudi vplivale na to obdobje po letu 2013. Kar pomeni, da karkoli bomo sedaj spremenili, bo tudi se potem raz, vplivalo na tisto, kar se bo dogodilo v letu 2013. Gospe in gospodje, rad bi vas opozoril na nekaj ključnih stvari, ki so se prikazale v teh razpravah. Najprej je to vprašanje vloge te politike in pa odnosa z ostalim politikam Evropske unije. Kakšna je teža te politike, kakšen bo donos te politike in kje je mesto te politike v proračunu za prihodnost. To je ključnega pomena. Veliko pa bo seveda tudi odvisno od obsega te politike v prihodnih letih. To me potem vodi do naslednjega vprašanja. Kaj želimo skupno, oziroma zakaj želimo porabiti te skupne izdatke kohezijske politike? Ali želimo, da se to, ti izdatki namenijo zgolj za najrevnejše države in regije, kar zlasti pomeni vlaganje v infrastrukturo, oziroma ali bi denar porabili tudi zato da bi izboljšali konkurenčnost, da bi izpolnili tako imenovane lizbonske cilje, to pomeni inovacije, krepitve centra odličnosti. Torej, ali bi ta politika naj bila zgolj politika o temeljni infrastrukturi Evrope oziroma ali to naj bilo širša politika, ki pokriva različne sektorje. In to me vodi do naslednjega vprašanja. Ali naj bo to zgor politika za najrevnejše regije Evropske unije, unije oziroma ali naj bo to politika za vse regije Evropske unije. Seveda je to odvisno tudi od tega, da obstaja neka diferencijacija, ko gre za cilje. Gospe in gospodje, v mislih morate imeti to, da nekatere države članice, kot seveda veste, že so predlagale različne ideje da dejansko sploh ne potrebujemo cilja dve v prihodnosti, kar pomeni, da bi na prihodnosti ostal zgor cilj ena. Slišali smo tudi predlog, da bi ponovno nacionalizirali del politike, kar pomeni, da bi jo vrnili nazaj vladam, da bi vrnili nazaj vladam del denarja, ki je bil namenjen za to politiko. In to me potem pere nazaj na vprašanje, ali naj bo to prava politika skupnosti oziroma delno nacionalna politika. In tukaj ne gre samo za vprašanje koliko, ampak tudi zakaj in tudi v imenu koga. Odgovor, ki ga je tukaj ponudila Evropska unija, o katerem se je tudi posvetovala, pomeni sodelovanje z, oziroma skupaj s tem, kar poteka na področju Lizbonske pogodbe, pa gre v tej smeri, da bi se osredotočili tako na teritorijalno kot tudi ekonomsko in socialno kohezijo. Kot veste, Evropska komisija je izvajala posvetovanje oziroma trenutno izvaja posvetovanje v luči zelene knjige, ki jo je objavila v zvezi s tem. Teritorijalna kohezija ne pomeni zgolj nove dimenzije, ampak predstavlja tudi nov pristop v kohezijski politiki gre za nov pristop, ki temeli na ideji uravnoteževanja priložnosti, ki jih imajo različna območja. In pripričan sem, da bomo slišali te razpravi, da to tudi omogoča podporo za različne vrste regij. Velike regije, manjša mesta, skupine regij, pa tudi več držav skupaj. Skupine držav. Naprimer, Ena izmed takšnih je tudi eh, strategija za Baltik. Gospe in gospodje, za nacionalne parlamente je teritorijalna kohezija vedno bila nekaj, kar so videli kot, več kot zgolj nek nov slogan. To je bil predlog, kako bi spremenili samo naravo kohezijske politike. Gospe in gospodje, naš parlament je sestavil več poročil na tem področju eno poročilo je sestavil gospod Gerek o četrte, četrti kohezijski politiki, oziroma četrto poročilo o kohezijski politiki, potem je bilo poročilo o teritorijalni agendi in lacijski listini strani gospe Kalenbach. Naš odbor je tudi zapisal poročilo o temi partnerstva in upravljanja na, na, na, na več ravneh. To je bil poročevalec gospod Bopui. Potem je bilo poročilo o teritorijalni koheziji strani gospoda Van Nistelrooja. Številne člane, ki sem jih sedaj navedel, boste lahko tudi slišali govoriti danes popovdne. Razprava v našem odboru trenutno poteka znotraj političnih skupin, ki so zastopane v našem odboru, pa tudi znotraj odbora samega. To je sedaj zelo pomemben čas. Gre za resno prelomno obdobje. Izzivi, ki so pred nami, so izredno pomembni in če govorimo o političnem smislu, čakata nas samo še dva meseca, samo še dva meseca do konca našega mandata. Vemo, da je potrebno ukrepati in da je potrebno ukrepati takoj, sedaj. Sedaj ni čas, da bi čakali. Veselimo se že vašega aktivnega sodelovanja v tej razpravi. Gospod in gospodje, sedaj bi rad predal besedo predstavniku ministrstva za regionalni razvoj Republike Češke. To je gospod direktor Emil Hočička. Uh, if you allow me, I will speak Czech. Hvala lepa, če dovolite, bom govoril Češko. Htjel podjekovat uh, za pozvanji. Tere... Najlepša hvala. Najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo, ki smo ga prejeli od Evropskega parlamenta, odbora Regi opravičujem se tudi v imenu ministra, ki zaradi resnih razlogov se ni mogel odrežiti tega sestanka. Mi mislimo, da je zelo pomembno povdariti to, da razprava o prihodnji obliki kohezijske politike je nekaj, na kar bodo močno vplivali eh, sodobni sodoben razvoj gospodarstva Evropske unije. Tudi program češkega predsedstva in pa prioritete češkega predsedstva za ta semester izhajajo iz zunanih dogodkov. Kot ste že slišali, Evropski parlament trenutno dela na svežnju, zakonodajnem svežnju. S tem zakonodajnim svežnjem bi naj prilagodili in spremenili uredbe, ki urejajo izvajanje v trenutnem programskem odboju, obdobju. Sveda pa se ne bi radi kar odrekli tistim ključnim ciljem češega predsedstva, to je javna razprava o kohezijski politiki in zaradi tega smo tudi danes tukaj. Češka republika želi nadaljevati s to razpravo, razpravo, ki obdaja stoječo strategijo in pa prioritete in pogledati, ali to dobro prikazuje tiste prave cilje Evropske unije. Želimo razpravo o tem, kako bi naj politika bila izoblikovana, tako da bi se lahko soočili s trenutnimi izzivi v teh okoliščinah. In tako češko predsedstvo namerava še naprej nadaljevati z razpravo o tem, kako bi poenostavili izvedbena pravila. Nadaljna prioriteta za češko predsedstvo v tem času pa je, da nadaljujemo z javno razpravo o teritorijalni koheziji. Mi bi radi razširili to razpravo. Radi bi razširili vsek te razprave, tako da bi pokrili tudi takšne dogodke, kot je ta, pa tudi še druge dogodke, ki jih bo organiziralo češko predsedstvo. Vse to oblikovano tako, da bi dobili povratne informacije, ki jih potrebujemo. Povratne informacije, ki bi se zlasti nanašale na obseg različnih odzivov in stališč v zvezi s to politiko. Veselim se že različnih idej, ki bomo sličali v to torej razpravi. Nekatere med njimi je že omenil vaš predsedojoči. Češka, pa tudi jaz sam v imenu Češke, si bom prizadeval za to, da bi nekako povzel vse te odzive in mi bi radi tudi upoštevali vse to, kar bomo danes tukaj slišali, ko bomo zoblikovali politike o prihodnosti. Na takšen način bomo lahko na primera način predali ta dosje, to politično področje tudi našim naslednikom, torej švedskemu predsedstvu. Ta razprava je seveda dobro tudi povezana z usporedno razpravo o bodoči finančni perspektivi. Iz vseh teh razlogov smo veseli, da sedaj poteka ta medparlamentarni sestanek na takšen način, dobijo tako člani parlamentov držav članic priložnost, da, slišijo, da se njihov glas sliši, češ ko predsedstvo bo pozorno poslušalo in bo potem predalo tudi predstavnikom držav članic tistim, ki so zastopani v svetu, poročilo o tem, kako je potekal ta sestanek in o čem smo se pogovarjali. Za zaključek rad bi povedal, da dogodke, ki bi jih organiziral češko predsedstvo na tem področju, bodo vključevali tudi konferenco, ki bo konec prihodnega meseca o prihodnosti kohezijske politike. Na koncu aprila pa bomo imeli neformalno srečanje ministrov, neformalno srečanje ministrov, ki so odgovorni za regionalno politiko. In tam bodo ministri imeli priložnost prebaviti in se tudi odzvati na razpravo, ki poteka tukaj. Ki, razpravo, ki je potekala tukaj v tej sobi, pa tudi razpravo, ki poteka v širši javnosti. naš cilj je, da smerimo to razpravo in da tudi idejo smerimo v pravo smer, kajte razprava je res zelo široka. Hvala. Hvala lepa, gospod Hočiška. Sedaj pa bi rad dal besedo generalnemu direktorju, generalnega direktorata regijo, gospodu Dirko Anerju. Besedo je vaša. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa. Dobar dan, gospod in gospodje. Zelo vesel sem, v bistvu pravi privilegij mi je, da sem danes tukaj na tem sestanku. Reči moram, da edina ovira, ki jo imam pred tem, je tisto, kar moram povedati, da moram tisto, kar moram povedati, povedati v desetih minutah. Toliko je zapovedati o prihodnosti kohezijske politike, da se zdi deset minut malo premalo in ne bom uspel predstaviti iz tega pravega entuzijazma in pa strasti, ki jo čutim do te politike. Komisija nima uradnega stališča o prihodnosti kohezijske politike. To stališče bomo oblikovali tudi v okviru razprave o prihodnem finančnem okviru EU in pričakujem, da bomo nekaj se eh, z tem tudi dobili v pisni obliki do konca tega leta. Danes bomo predstavili svoje stališča, svoje dojemanje o tem, kam gre razprava v tem času in povedal vam bom, kaj so tiste ključne točke našega dela v imenu generalnega direktorja za regionalno politiko v zvezi s tem. Gre za številne priprave in številne debate, ki sedaj še potekajo. Vredno se spomnite četrtega kohezijskega poročila, posvetovanja, ki so sledila temu poročilo, peto poročilo o napredku ekonomske in socialne koheziji. Tam smo dobili tudi prave rezultate teh posvetovanj to je rezultat, ki je pokazal skoraj da soglasno oziroma saj širok konsens o tem, da moramo nadaljevati s to politiko po vsej Evropi tudi po letu 2013. Potem je bila zelena knjiga o teritorijalni koheziji in posvetovanje, ki se potem sledila tej zeleni knjigi. Ta posvetovanja se bodo sedaj zaključena čez nekaj tednov bomo, boste dobili povzetek, pregled rezultatov teh posvetovanj. Poročilo, ki ga je naročila komisija Fabricio Baki, pa bo išlo aprila letos in mislim, da bo moja komisarka gospa Hübner tudi nekaj časa namenila temu v priporuci tega leta, da bo predstavila tudi njene smernice, njene usmeritve v zvezi s tem poročilom. Razprave o prihodnosti kohezijski politiki trenutno potekajo na dveh ravneh. Prva raven je nekaj, kar je že bilo nakratko omenjeno, to je raven o reformi in reviziji finančnega okvira EU. Znotraj teh razprav sta se pojavila, pojavili dve glavni stvari in oboje je izredno pomembno. Prva točka se nanaša na vprašanje, učinkovitosti politike. To je zelo upravičeno vprašanje. Kdo bi rad porabil 350 milijard evrov v sedmih letih za politiko, ki ni učinkovita in uspešna? Nihče ne bi rad stril česa takega. Ampak naj še nekaj dodam. Imamo številne dokaze na voljo, ki kažejo, da je ta politika učinkovita in uspešna upamo, da ko bomo v prihodnih letih, v prihodnih mesecih, torej do konca tega leta, dobili rezultate tudi ocen obdobje 2000-2006, da bomo takrat potem lahko dodali dodatne argumente in pa dokaze za z isto točko. Naslednje vprašanje, ki je vsaj delno tudi povezano s prvim, pa je vprašanje, o ciljih, ki bi jih morala slediti politika, še zlasti in tudi vi ste to omenili, gospod predsedujoči, vprašanje, ali bi morali nadaljevati z regionalno konkurenčnostjo in pa zaposlovanjem, torej ciljem dve. Naj vam povem, kako jaz vidim to razpravo. Trenutno imamo med vsemi državami članicami dovolj širok konsens o tem, da bi nadaljevali glede konvergenčnega cilja, to je cilja ena. Potem imamo tudi precej širok konsens o tem, da bi obstaja dodana vrednost o tem, kaj prinaša skupnost tudi cilju tri, teritorijalno sodelovanje, ampak moramo biti pa tudi pošteni, poteka pa razprava o drugem cilju. Samo osebno in mislim, da lahko tudi govorim imeno moje komisarke na tem področju. Sam sem osebno prepričan, da bomo iz številnih razlogov potrebovali tudi kohezijsko politiko v letu 2013, ki bo veljala za vse regije EU. Dejansko ni dvoma vprašanje izboljšanja konkurenčnosti, vprašanje ustvarjanja in spodbujanja zaposlovanja v EU. Vse to so vprašanja, ki nas bodo vedno bolj zaposlovalo v prihodnosti, bolj kot nas zaposlujejo danes. Nedavna kriza je po mojem mnenju nas opomnila na zelo krut način, kako zelo potrebno, potrebna je politika v tej luči oziroma v zvezi s tem. Ta izbira cilj dve, da ali ne, pa je seveda na koncu politične narave. Zato je tudi zelo pomembno, da je ta izbira dobro obveščena, oziroma da so ljudje, ki bodo izbirali, dobro obveščeni. Potem pa je tukaj še neka druga raven, ki poteka razprava o kohezijski politiki. To pa je raven, ki se nanaša na to, kako bi morala politika delovati. Gre za vprašanje mehanizma podajanja te politike, se pravi politika, ki jo imamo sedaj, ali je ta dobra in prava tudi za prihodnost. Glede katerih točk potrebujemo izboljšave. In naj vam najprej povem, da verjamem, da je tista temeljna arhitektura naše politike dobra. Sistem sodelovanja v partnerstvu med Evropsko ravnjo, nacionalno ravnjo in regionalno ravnjo, to je nekaj, kar je veliko doprineslo vsem zadevnim ravnem. Vsi so se naučili delati skupaj, In mislim, da je rezultat, do katerega smo prišli, takšen, da ga moramo spoštovati. Prepričan pa sem, da glede številnih točk lahko stvari še vedno izboljšamo. Naj samo navedem nekatera konkretna področja, kjer mi trenutno delamo, zato da bi izboljšali vsebino politike in pa tudi mehanizme podajanja te politike. Najprej je to vprašanje prioritet. To je seveda v prvi vrsti politična izbira, ampak ponovno bi to morala biti takšna politična izbira, ki temelji na dobrih informacijah. Zato smo konec prejšnjega leta objavili poročilo, ker smo poskušali predložiti neke vrste analize, kjer bi pogledali neko konkretno točko, časovno točko prihodnosti, ko bomo začeli uh, kohezijskimi programi prihodne generacije, ki, ti, ki bodo ledali, do leta, delovali do leta 2020 oziroma po leta 2020. Lahko kdo reče po letu 2020, to je povezano s številnimi špekulacijami, seveda, ampak vidimo pa tudi določene trende in ti trendi se bodo zelo verjetno nadaljevali tudi naprej. In vprašanje, ki smo si ga postavili, pa je, kako bodo ti trendi vplivali na regionalni razvoj in pa na situacijo na tem področju po vsej Evropske unije. Tukaj moramo pomisliti na podnebne spremembe, na globalizacijo, ki je vedno večja. Vprašati se moramo tudi o demografskem razvoju, o vprašanju skrbe z energijo, vedno večjih problemih, ki jih imamo, tudi z večno, vedno večjo socialno polarizacijo in izključenostjo. Vse to so vprašanja, ki jih moramo analizirati. Do sedaj smo, našem, smo se v našem poročilu osredotočili na štiri bolj ekonomska področja oziroma vidike. Še pa moramo delati tudi na socialnih vidikih skupaj z našimi kolegi znotraj GD za zaposlovanje. In na koncu bi želeli imeti za nas vse nek pregled tistega, kaj bodo problemi, s katerimi se bo morala soočiti naša družba v letu 2020. Kako bodo ti problemi vplivali na regionalno raven? zato smo tudi danes dali na mizo to publikacijo. Radi bi spodbodli naše regije in države članice, da izvedajo podobne analize. Potem bomo lahko primerjali te eh, rezultate, se pogovarjali o problemih in na koncu bomo dobili nek evropski pregled, kjer bo vsaka regija neke posebne vrste okno, ki ga lahko odpremo, katerega, skozi katerega lahko pogledamo in vidimo, kakšne so perspektive za to regijo. To je zelo ambiciozno delo, ampak radi bi nadaljevali s tem delom. Pa še en vidik, vidik bi rad, eh, na katerega bi rad upozoril, kjer moramo še naprej delati. To je, da ne bomo videli zgolj EU kot neke osamljene enote. Tisto, kaj se bo zgodilo v prihodnih 15-20 letih okoli Evrope v naši soseski, kaj se bo zgodilo po vsem svetu in kak bo feedback tega, kakšne bodo posledice tega na Evropo. Samo nekaj, da vam nakažem, kaj imam v mislih. Predstavljate si, da imamo več publikacij o podnebnih spremembah. V prihodnjih letih, naprimer 30-40 letih, bomo imeli pol milijarde ljudi, ki bodo se selili zaradi posledic podnebnih sprememb. Kakšen bo posledica teh selitev na, za Evropo? Kaj lahko storimo, da se pripravimo za to? In še več podobnih vprašanj, ki jih moramo obravnavati. Že sedaj, ko razpravljamo o tem, vidim, da je vsekakor tudi globalizacija zelo pomembna stvar, bo ostala še naprej pomembna stvar, podnebna spremembe bodo postale pomembno vprašanje in mislim, da v številnih regijah EU tudi, mogoče niti še sedaj ni tako očitno, ampak tudi demografske spremembe bodo postale izredno velik problem. In to me sedaj pelje do naslednje točke, na kateri delamo. To pa je razvoj urbanega in urbanih in ruralnih območij. Povezava med razvojem urbanih in ruralnih območij in kaj lahko storimo na področju naše politike, zato da bi ta vidik postal bolj ekspliciten tudi v prihodnosti. Mislim, da moramo premostiti in spomnim se, da smo tudi v tem odboru že razpravljali o tem, to staro, zastarelo razlikovanje med razvojem podeželja na eni strani, na drugem strani razvojem mest, urbanih območij. S tem pa je tesno povezano na vprašanje in tudi tukaj bi želeli še naprej tesno delati, to pa je razvoj, eh, pobud za lokalni razvoj. V preteklosti smo imeli različne pobude skupnosti, kot je bil Lider, Urban in vse to smo dobro uskladili in to je temeljilo na integriranem lokalnem razvoju. Preko tega pa imam sedaj občutek, da smo pa vseeno določene stvari zgubili zlasti na področju uh, urbanega razvoja, to tudi sam tesneje spremljam. Tukaj smo določen vidik izgubili in mislim, da bi tukaj morali bolj časno o tem razmisliti. Mislim namreč, da smo izgubili nekaj, kar, bi, kar je bilo zelo pomembno tudi v naši politiki. Potem pa je tukaj še naslednji korak, pomembna tema o prihodnosti, trtrajno sodelovanje čezmeno sodelovanje, med državno sodelovanje, med regijsko sodelovanje. Mislim, da obstaja konsens v EU, da to področje teritorijalnega sodelovanja zasluži vlogo polnopravnega tretjega stebra kohezijske politike. To smo že storili, ampak mislim, da obstaja še vedno veliko potencijala za nadaljni razvoj. Morali bi pogledati, kako bi ta potencial najbolje izrabili. To je stebr kjer evropska perspektiva, torej ta nadnacionalna perspektiva, ta dodana vrednost eh, delovanja na evropski ravni, tukaj je to izredno očitno. V zadnjih letih in mesecih se je pojavilo nekaj zelo zanimivega. Namreč pojavlja se nov interes na področju teritorijalnega sodelovanja, to je povezano tudi z meddržavnim sodelovanjem. Naprimer, če pogledamo strategijo Balskega morja, tam imamo številne države in regije, ki so soočene v tej EU s podobnimi skupnimi problemi in poskušajo sodelovati, delati skupaj, zato da bi rešili te skupne probleme. In potem oni prosijo komisijo, da jim pomaga, da bi spostavili strategije, akcijske načrte, nek sistem, ki bi deloval in ki bi pomagal pri organiziranju tega sodelovanja. Vmes sem tudi slišal, da podobni interes obstaja tudi v, eh, na področju Donave, torej v poreči Donave, kar pomeni, da bi zagotovili tesnejše meddržavno sodelovanje in takšno sodelovanje bi lahko pomenu vlogo igralo tudi v prihodnosti. Vi morate tudi povedati, kako bi vam lahko predstavili pred 2012 nek pravni okvir, ki bi omogočil dovolj prilagodljivosti, dovolj manevrskega prostora, zato da bi lahko obravnavali interese takšnega skupnega delovanja in sodelovanja. To seveda poleg vseh tistih eh, tradicionalnega čezmenega sodelovanja, ki bo še naprej ostalo zelo pomembno. Sedaj pa še na kratko nekaj besed o drugih področjih. Naj samo navedem, da moramo tudi pogledati o tem, kako bi zagotovili boljšo koordinacijo z drugimi politikami, z drugimi politikami skupnosti, nacionalnimi politikami, kako bi kar to najbolj organizirali v prihodnosti. Radi bi skupaj z vami tudi preučili, bi lahko tudi uporabili namesto subvencij in štipendij nekatere druge instrumente finančnega eh, inženiringa, kot so kreditna jamstva, tvegani kapital, semenski kapital in tako naprej. Torej, cel kup teh stvari, ki so izredno pomembne za razvoj, še zlasti za razvoj malih in velikih podjetij, kar je tako zelo pomembno za to, da spodbujamo konkurenčnost skozi inovacije. In vse to je pač tisto področje, kjer bi želeli bolj se osredotočiti in tesneje delati. Pomisliti moramo tudi na prednosti, če bi uporabljali več takšnih finančnih instrumentov, bi to pomenilo, da bi denar, ki bi ga v določenem času investirali, da bi ga potem dobili nazaj in bi ga lahko ponavili, ponovno uporabili, nekatere, ta zelo redka sredstva bi lahko ponovno uporabili za podobne namene. In to sedaj preverjamo z postopki Genemije, Jessica in s podobnimi skladi na takšen način bi lahko več stvari uredili tudi v prihodnosti. In potem seveda še vedno vprašanje ponostavitev, manj birokracije. Gospod predsedujoči, naj vam samo povem, da mi to vprašanje jemljemo zelo resno. To za nas ni zgor nek preprost nedeljski govor. Mi tukaj sodelujemo z vsemi državami članicami, zelo podrobno želimo preučiti tudi obstoječe uredbe in to vključi tudi v bodoče projekte, tako da bomo videli, kaj lahko storimo za to, da bi bilo življenje bolj preprosto za države članice, pa tudi in pa še toliko bolj za končne uporabnike. Dobili smo različne ideje in že tudi zablikovali predloge za ponastavitev. Kasneje bomo tudi predstavili še dodatne predloge. In prva stvar, ki jo sedaj gledamo, pa je uredba komisije se pravi, ta eh, pravila za uporabo, oziroma izvedbena pravila, ki bi lahko marsikaj poenostavili, po našem mnenju. Po obdobju 2013 pa bi morali storiti vse, da bi se izognili temu, da ne bi prišlo do pretiranih zapletov, tako da bomo se ustrezno pripravili. To je podobno kot impresionisti pri njihovem eh, slikanju, ko vlečejo poteze s čopičem. Ampak sedaj moramo pa seveda slišati predloge, ki jih bomo slišali tukaj v tej dvorani in se to si bomo pozorno zabeležili za prihodne delo. Hvala lepa. Yes, you, director, and... Hvala lepa, gospod direktor. Vsi se zavedamo tega, da če bo Lizbonska pogodba sprijeta, bo prišlo do posebnega sodelovanja med evropskimi inštitucijami in nacionalnimi parlamenti. Takrat bomo imeli možnost rumene kartice in tudi možnost vplivanja na evropsko zakonodajo strani nacionalnih parlamentov. Zato je zelo pomembno, da tesno sodelujemo. Sedaj bomo začeli z razpravo. Preden začnemo z razpravo, se opravičujem, bomo slišali dva vidika. Torej, prvega bo predstavil gospod Barek iz Češkega senata strani predsedstva in slišali bomo tudi prihodnje predsedstvo strani predstavnice švedskega parlamenta. Gospod Barek je prvi, izvolite.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 prepričan sem, da nisem edini, ki meni, da je ta politika ena najpomembnejših politik Evropske unije. Glede na to, koliko sredstev namenjamo tej politiki. In to je tisto, kar razlikuje Evropsko unijo od drugih zvez in organizacij. Evropska unija preko strukturnih skladov financira razvoj regij in mest in to je ena od evropskih politik, ki je resnično otepljiva za širšo evropsko javnost. Zelo se veselim razprave, veselim se tudi izmenjave mnen s poslanci nacionalnih parlamentov in tudi o tem, kaj je treba še postoriti v prihodnosti. Ne bom porabil veliko časa, predstavil bom samo, kaj dela e, Češki senat, kaj bomo delati, delali v prihodnosti in kakšen je naš vidik o prihodnosti evropske kohezijske politike. Kot uvod naj povem, da drugače od organov Evropskega parlamenta, parlamenta, češki senat po definiciji ne predstavlja regije kot take. 81 senatorjev niso izvoljeni od posameznih regij in zato gledajo na kohezijsko politiko v širšem obsegu. Sam predsedujem odboru za regionalni razvoj, varstvo okolja in javno upravo. Razpravljamo o tem, kakšne so težave pri črpanju sredstev iz tega sklada. Češki senat sodeluje pri ustvarjanju zakonodaje in pri izvajanju splošnih načel strukturne politike. Češki senat je dobil, je oblikoval tudi svoje stališče, ki ga je predstavil vladi v zvezi z zakonodajnimi besedili in komunikacijami. Zadnji teh je bila zelena knjiga o teritorijalni koheziji eden od temeljnih načel kohezijske politike, ki bi ga morali ohraniti v prihodnosti, je solidarnost. To je eno temeljnih načel evropske integracije. Načelo podpore manj razvitih, eh, razvitim regijam in državam bi ravno tako morali ohraniti. Razlike v razvoju bi morali še naprej odpravljati. Moramo pa se soočiti z novimi izzivi, to je restrukturiranje prebivalstva, staranje prebivalstva, podnebne spremembe, kajti to je tisto, kar bo vplivalo na nekatera območja Evrope in bi lahko še poostrilo razlike med različnimi državami in regijami. Strukturna politika kot element stabilnosti ni uživala toliko slovesa, kot se ga zasluži v kontekstu ekonomske in monetarne unije. S tem, ko namenjamo sredstva v manj razvite regije, oblikujemo gospodarsko konvergenco. to je še pome toliko bolj pomembno za države, ki so že v Evropski monetarni uniji ali pa nameravajo to storiti. V kontekstu gospodarske krize naša kohezijska politika ravno tako stabilizira naš pr naše proračune, zato podpiramo pobude Evropske komisije, ki se trudi, da porablja sredstva za odpravljanje posledic te krize kohezijska politika prispeva tudi k krepitvi evropske konkurenčnosti v celoti in s tem bi eh, lažje dosegli cilje Lizbonske strategije. Evropska kohezijska politika pa ne sme biti samo instrument za doseganje teh eh, ciljev. Ukrepi morajo biti dopolnjevalni k tem ciljem. In, mhm. To, kar dodela vsaka država članica posebej, je del nacionalnih reform. Veliko slišimo tudi o tretji dimenziji te, <clears throat> kohezijske politike, to je teritorijalna kohezija. Tukaj smo že omenili zeleno knjigo o teritorijalni koheziji, ki želi razjasniti definicije in status tega znotraj kohezijske politike. Kot sem že povedal na začetku, senat eh, dela na tej komunikaciji in lahko vam že povem, da bomo podprli češko vlado in njen vidik teritorijalne kohezije glede na to, da te značilnosti ne moremo ocenevati samo na geografske značilnosti. Teritorijalna kohezija pomeni tudi dostop do infrastrukture, človeške vire, storitve, tehnologije in tako dalje. kot tudi teritorijalna integracija, ki temeli na čezmejni medregijski in naddržavnem sodelovanju. Tukaj moramo omeniti tudi socialne elemente kohezijske politike. S tem bi rad zaključil mojo predstavitev. Hvala za pozornost. Zelo se že veselim naše izmenjave mnen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sedaj ima besedo gospa Vajbol Kornijas, ki je članica odbora za industrijo in trgovino švedskega parlamenta. Izvolite. Ära parlamentarike, kolege. Jaz bil tako fejmbjudan, v jaz ga poseka je en bil. Najlepša hvala. Najprej bi se rada po, zahvalila za povabilo, da bi povedala, kako Švedska vidi kohezijsko politiko v letu 2013. Današnja razprava pomeni prispevek k tudi proračunski razpravi. Švedska meni, da bi kohezijsko politiko morali financirati skladno s pogodbo. To pomeni, da bi morali tudi upoštevati regije, ki so pod povprečjem, ko gre za ravn življenja, pa tudi prihodek. Potrebno je premustiti to vrzel dolgoročno gledano posledično bi te manj razvite regije morale biti tudi, morale imeti neko prioriteto znotraj kohezijske politike. Mislim, da potrebujemo dobro strategijo v tej kohezijski politiki in takšna strategija bi tudi omogočila, da bi na bolj učinkovit način uporabili sredstva. Politika bi torej morala si tukaj postaviti prava vprašanja, tudi ko gre za eh, same posledice in pa obseg tega. Potrebno je reformirati kohezijsko politiko. Cilj pri tem pa mora biti izboljšati kapaciteto v vseh regijah. Pomembno je podariti, da tudi bi države članice same morale biti odgovorne za regionalno politiko. Vse regije imajo nek teritorijalni potencial, ki bi ga morali uporabiti na čim bolj učinkovit način. Izboljšati moramo povezavo med kohezijsko politiko in pa Lizbonsko strategijo. Konkurenčnost bi morali povečati in na takšen način bi nekatere regije lahko sledile Lizbonske strategiji. In osnovni recept bi moral biti izboljšati pogoje za podjetja, zmanjšati davke in odpreti trge. Na švedskem zlasti razmišljamo o investicijah v raziskamen razvoj, zagotoviti boljše okolje za mala srednja velika podjetja področ, in zagotoviti tudi boljše pogoje na področju energetike in podnebja. Glede prihodnosti pa bi evropske regije morale posodobiti in bi morale zagotoviti nek, neke stale inovacije, ker, so, ker jih pač k temu sili tudi globalizacija na takšen način, bi tudi omogočali gospodarstvu, da najde svoje mesto na svetovnem trgu, da, bi, da najde svoje mesto v svetovni mreži in v to bi morali se odločiti naše ukrepe in tukaj bi potem morali tudi videti, kako rešiti manjše in večje izzive, s katerimi smo soočeni v tej globalizaciji. Potrebno je tudi zagotoviti nove rezerve in zagotoviti sodelovanje med različnimi državami članicami. Če bomo zagotovili, če takšno sodelovanje mogoče ni mogoče zagotoviti med državami članicami, bi ga bo bilo potrebno zagotoviti na ravni skupnosti. Določene projekte bi torej morali skupaj financirati na ravni skupnosti, zato bi porabili določena skupna sredstva, zlasti da bi dosegli dolgoročne cilje na ravni skupnosti potrebujemo evropsko dodano vrednost. K temu nas sili svetovna konkurenca in zaradi tega bi morali več investirati tudi v energijo, probleme, ki jih prenaša podnebne spremembe in tudi socialna polarizacija. Na takšen način bi lahko izvajali bolj pozitiven vpliv v vseh regijah Evropske unije. V določenih regijah bodo ti izzivi prinesli nove omejitve, eh, omejitve, ki bodo vplivali na gospodarski razvoj. Hkrati pa bomo tudi stvarili nove možnosti za poslovanje in rasti. Za uvodenje teh izzivov in pa teh možnosti, za upravljanje teh potrebujemo res dobre analize in potrebujemo tudi dobro prilagojene politične odgovore na potrebe regij. Švedska meni, da bi Evropska unija morala tukaj prevzeti večjo odgovornost tudi za vprašanje, ki jih ne moremo rešiti na nacionalni ravni oziroma zgolj na nacionalni ravni. Zato potrebujemo odročene prioritete tudi v zvezi s to uh, politiko in energija, podnebne spremembe, vse to so problemi tega tipa. Zato na teh področjih potrebujemo čezmejno sodelovanje, potrebno je ukrepiti te vrste sodelovanja zavedati se tudi moramo tistih izhodišnih pogojev, ki so edinstveni za vsako posamezno regijo. Najboljša strategija za Evropsko unijo je, da tukaj odigra vlogo nekega dodatnega motorja, da vzdržuje nek makroekonomski odnos na regionalni ravni oziroma na regionalni ravni. In to, to je potrebno potem tudi ohraniti. Vedeti moramo, da danes nek lokalni trg ne obstaja. Trg je postal makrolokalni, makroregionalni. Primer Balsko morje nam je jasno pokazalo, da lahko tudi sodelujemo na takšen način. Švedska in nekatere druge države, članica EU, bodo izkoristile to strategijo Balskega morja, a ravno zaradi te strategije bomo lahko izboljšali sodelovanje. Danes Baltsko morje združuje 18 držav članic. V tej regiji živi 106 milijonov ljudi, kar je pomemben del prebivalstva EU. In vse to lahko koristi temu, temu sodelovanju in razvoju, tako svobodne izmenjavi, podnebne spremembe, da iskati moramo skupne rešitve tako da bomo razvili tudi čezmejno infrastrukturo, da bomo zagotovili tudi čezmejni promet in to je tudi pomembno za, Balti, za Baltsko regijo. Pomembno je tudi povedati, da nobena regija ne sme postati žrtev zaradi razvoja neke druge regije, ravno nasprotno, razvoj neke regije mora koristiti tudi ostalim regijam znotraj Evropske unije ne moremo upati, da bi samo nekatere regije rasle in se razvijale. Verjeti moramo, da ta nova Evropska unija, ki združuje toliko različnih želja državljanov, torej ta Evropska unija ne more se odzivati, kot da vse ostale regije in entitete ne obstajajo. Vse skupaj je treba narediti na takšen način, da smo blizu državljanom, tako danes, kot tudi pred 2013. Hvala. Oh, uh, Gospod in gospodje, sedaj lahko začnemo razpravo. Prosim vas, da se čim bolj držite omejitve časa na tri minute. Nekaj prijav za besedo že imamo. Prvi ima besedo gospod Klaus C. iz Nemškega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, da smem spregovoriti. Lahko prosim, dvignete roko. Lahko prosim, govornik dvigne roko. Prosim, gospod Cešče, dvignete roko, da vidimo, kje sedite. Hvala lepa še enkrat za priložnost, da smem spregovoriti pred vami. Uh, sem zastopnik eh, Zvezdnega sveta. To je drugi dom nemškega parlamenta. Stanujem in delam v eni državi članici in sicer eh, na ozemlju nekdanje eh, Nemške zvezdne republike. In um, na področju zaposlovalne politike uh, na področju spodbujanja in pa ponovnega vključevanja eh, dolgoročno zaposlenih in pa kar se tiče možnosti žensk na delovnem trgu, doživljamo velike spremembe. Poleg tega poskušamo tudi eh, spodbujati ustanavljanje novih podjetij. Reforma kohezijske politike bo za Nemčijo prinesla nove strukturne smernice prihodnost strukturne politike vidimo zlasti v kontinuiteti dosedanjih smernic. Tiste, regije, ki, torej, tiste močne točke moramo okrepiti in šibke točke odpraviti. Gospod Aner je povedal, da moramo zlasti pri upravljanju programov, ki omogočajo napake, in pa ki zahtevajo veliko delovne sile od popraviti, tako da bodo uh, lahko sredstva najbolje uporabljena. Cilj kohezijske politike mora biti še vnaprej odprava socialnih in gospodarskih razlik. In ta cilj je bistveni stebr evropske integracije. Kohezijska politika mora tudi v prihodnje imeti pred očmi razvoj eh, zapostavljenih regij. Okrepiti je potrebno regionalno konkurenčnost in pa zaposlovanje v vseh državah, članicah in regijah. Z našega vidika zato ne sme priti do prekinitve financiranja. Obstajajo številne države članice, ki po prehodnem obdobju niso več v razredu najviše podpore. In to bi postavilo pod vprašaj dosedanje dosežke, če bi abruptno ukinili financiranje. Zato sem za to, da uvedemo primerne in pravične prehodna obdobja in sicer za tiste regije, ki bodo izključene iz razreda, ki zasluži najvišjo finančno podporo. Eh, seveda pa moramo eh, zagotoviti tudi enake možnosti za vse. Izboljšati moramo učinkovitost evropske kohezijske politike zlasti v aktualnem kontekstu gospodarske in finančne krize in zlasti danes čutimo, da je prava smer poenostavitev upravljanja oziroma koriščenja eh, skladov. Pred nami so nove, novi izzivi, o tem ste že večkrat spregovorili. Predtem mislim zlasti preskrbo z energijo in pa podnebne spremembe. Osredotočati bi se morali na to, da se, da smo ko s tem izzivom z novimi političnimi pobudami in da si ne nakopljamo preveč novih ciljev pri izbiri indikatorjev za izbor najbolj potrebnih, najbolj upravičenih regij, moramo temeljiti na tem, kar se je obneslo do sedaj in BDP na osebo je še vedno najboljši kazalnik. Potrebujemo koherentno Eh, kohezijsko politiko, ki jo je moč tudi financirati. Korist mora biti za celotno skupnost, hkrati pa morajo države članice eh, pustiti eh, regijam in občinam tudi možnost decentralnega upravljanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Đudiče ki je podpredsednik odbora za proračun iz eh, italijanskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Razprava o kohezijski politiki je res eh, pomembna za integracijo Evropske unije. Kako oblikujemo to politiko, bo seveda odvisno od same Evrope. Kohezija je ena od načelnih stebrov Evropske unije, kaj ti izraža solidarnost držav, držav članic. Je res um, neprecenljiv faktor za kohezijo. Če želimo biti najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu, moramo doseči notranjo kohezijo. To je eden od vrednosti skupaj z eh, drugimi vrednotami, kot je subsidijarnost in tako dalje. Kohezijska politika je instrument, kateremu se ne moremo odpovedati. Gospodarska kriza bo postila zelo hude posledice v najmanj razvitih regijah podjetja se te svojimi težavami, izguba delovnih mest. Kot vidite, so te posledice najbolj vidne v najmanj razvitih regijah. Kohezijska politika je bila eden od inštrumentov za integracijo novih držav članic in nihče ne dvomi v vlogo kohezije v Evropski uniji tudi po letu 2013. ne moremo izključiti področji, ki so manj razvite v starih državah članice, zato da bi dosegli konvergenco. Ne moremo dopustiti tudi, da bi zamujali z ukrepanji. Italija, eden od ena starih držav članic, je sprejela načelo subsidijarnosti s tem, da zmanjša prihodke iz Evropske unije v dobro novim državam članicam. Lahko bi pa oblikovali nove kriterije glede na napredek regij v novih in starih držav članicah in v skladu z gospodarskimi kazalniki. Treba pa je tudi upoštevati, da je kohezijska politika regionalna politika. Torej, bi morali ohraniti to značilnost regionalnosti, kajti če ne, bi okrnili samo značilnost kohezijske politike. Lizbonska pogodba omenja kot eno od ciljev teritorijalna kohezija kohezijska politika mora podpirati zaposlovanje in razvoj regij, zato da bi se izognili situacijam, kjer bi lahko grozili doseganje te cilje zaradi drugih prioritet. Kohezijska politika mora še naprej uporabljati sredstev, ki ne bi bila manjša, kot je to določeno v proračunskem okviru. Povečati pa moramo tudi dodatna sredstva. Poleg že obstoječih mehanizmov in sredstev Evropska unija mora pozvati države članice, da bi koncentrirali sredstva na določene sektorje za to, da bi izboljšali notranje delovanje, kot so ne bilo infrastrukture. In kot je že povedal gospod direktor, moramo poenostaviti postopke za programiranje in upravljanje sredstvi za to, da bi izboljšali mehanizme in tudi nadzor. Najlepša hvala. Hvala, da ste se držali omitve časa. Sedaj pa bi dali besedo gospodu Berendu iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Vesel sem, da se vsi strinjamo, kar se tiče cilja, da regionalna in stalna politika mora biti zagotovljena tudi po letu 2013. Sedaj imamo v tem finančnem načrtu 44,2 odstotka proračuna. Do sedaj je bila prva postavka proračuna kmetijstvo, sedaj pa je to kohezija. In kot podpredsednik odbora za regionalne zadeve lahko povem, da je k temu prispeval tudi naš odbor in Evropski parlament. Torej, sedaj leži težišče na kohezijski politiki v tem časovnem obdobju in v naslednjem obdobju. V četrtem kohezijskem poročilu smo v odboru povdarili, da so regionalne neravnotežja v Evropski uniji bolj občutna kot v Združenih državah Amerike in na Japonskem. Hkrati je k Evropski uniji pristopilo 14 držav članic. In to je vneslo tudi, do, je vneslo tudi določene netočnosti v statistiki. Torej, obvladati moramo uh, teritorijalne neenakosti in to je naša prva naloga. Kar se tiče geografskega, uh, gospodarskega in socialnega razvoja, uh, je seveda povezana s tem tudi življenjska kakovost. Novi izzivi so pred nami in uh, Ti nam grozijo bolj kot kdajkoli prej. V naslednjih letih se bodo ti izjivi še okrepili in tako ste tudi vi povedali, gospod eh, predsednik. S težavami se soočamo, naprimer, v mesti, kaj ti promet, prometa je vedno več. Potem pa je tu še vprašanje sociokulturne integracije v mestih, demokratične spremembe. Um, se izražajo tudi v staranju prebivalstva. Tukaj pa so še številni selitveni tokovi in naše povpraševanje po kmetijskih izdelkih je vedno više. Poleg tega so tu še podnebne spremembe in grozijo nam naravne katastrofe. Cene energije pa rastajo. Torej, to so izzivi, s katerimi se bomo soočali v naslednjem finančnem obdobju, zlasti v kohezijski politiki. In tem izzivom moramo biti kos. Teritorijalni razvoj dobi v luči teh izzivov novo razsežnost. Torej, strukturno-politični ukrepi morajo biti po letu 2014 nujno zagotovljeni in še razširiti jih moramo. Še nekaj bi rad povedal. Povdarek ne sme biti izključno na novih državah članicah, kajti ti izzivi veljajo tudi za države članice za petnajsterico, torej za stare države članice in potrebujemo širši pristop, kot ga nudi Lizbonska strategija. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Vsi predlogi, ki se nanašajo na cilj 1 in ki izpuščajo cilj 2, to moramo zavrniti in zavrniti moramo tudi kakršne koli poskuse renacionalizacije kohezijske politike. Hvala lepa. Yes, uh... Najlepša hvala. Če ste opazili, v evropskih razpravah še vedno uporabljamo imena, ime nove države članice. Zanimivo je, kdo je nov in kdo je star in koliko časa bo Poljska nova država članica. Bomo videli. Sedaj damo besedo poslanki iz nove države članice, gospe Jaclovecki. Izvolite. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dotychczas podejmowaliście. Hvala lepa gospe in gospodje. Do sedaj smo imeli splošno razpravo, sama pa bi se rada osredotočila na eno področje in to je razvoj človeškega kapitala. Pri razvoju bivših komunističnih držav smo videli, kako težko je in kako dolgotrajno jim sem dolgoroč, težko je spremeniti miselnost ljudi. V moji državi smo izvedli reformo više izobrazbe in višjega šolstva zato, da bi prilagodili izobrazbo ljudi na potrebe na delovnem trgu, ne samo na polskem, ampak tudi zunaj polske. Direktor eh, direktorata regiji je govoril o tem, zato pa potrebujemo tehnično in socialno infrastrukturo to stane toliko kot avtocesta, če je Evropska unija stoji za tem, da moramo biti najmočnejše gospodarstvo, potem moramo skrbeti za razvoj človeškega kapitala. Zakaj Nobelove nagrade za medicino, inženirstvo in za tehnično sposobnost eh, E, so vedno podeljene američanom. Mislim, da to ni slučaj. V okoliščinah globalne krize moramo bolje izobraziti naše prebivalce. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod eh, Eugenijo Nasari. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sam bi rad predvsem čestital Evropskemu parlamentu za pobudo za to razpravo. Mislim, da gre za zelo pomembno razpravo, ki poteka v pravem času. Rad bi vam povedal, da v Španiji med španskimi poslanci obstaja zelo velika skrb glede prihodnosti kohezijske politike, socialne politike, še posebno zaradi krize in zaradi posledic te krize, ki jo sedaj doživljamo. Ne moremo namreč zanikati, da obstajajo zelo zaskrbljujoči simptomi protekcionizma v gospodarstvu kar bi seveda bilo v nasprotju kohezijske politike. Torej, pri gospodarstvu bi bilo najbolj nasprotujoče si eh, se zateči k procesionizmu, istočasno pa želiti ohraniti kohezijsko politiko. Za nas in mislim, da tako meni večina španskih poslancev, je kohezija eden najpomembnejših faktorjev za gradno Evrope. In drugič, kriza kaže na to, da je prihodnost kohezijske socialne politike vedno bolj povezana s politiko strukturnih reform, ki jih potrebuje Evropska unija. Po mojem mnenju, morajo te odražati duh lizbonske strategije. Strategija je še vedno veljavna, torej, da bi ustvarili dinamično socialno Evropo in tako mora biti kohezijska politika resnično vzvod za doseganje teh ciljev. In še tretjič. Mislim, da moramo poštevati med faktori, ki smo jih tukaj omenili, še posebej tisti, ki oblikujejo strategijo za poletje 2013, tri faktorje. Ti morajo biti prioriteta, ko govorimo o najpomembnejših elementih ozijske politike. Demografski problem. Prihaja do novih demografskih neravnovesij v srčju Evrope kot rezultat Eh, pojava priseljevanja in zaradi problema staranja prebivalstva. In to moramo upoštevati. In drugič, imamo tudi problem nezaposlenosti. Tudi to je faktor za socialne nemire. In tukaj moramo upoštevati idejo modernizacije okvira delovnega trga, ki ga imamo, in tretjič, socialna kohezija ne more potekati brez teritorijalne kohezije, zato da bi mobilnost v Evropski uniji lažje potekala preko izboljšanih infrastruktur. Tako bo lahko ta faktor postal odločilen. In še za konec, gospod predsednik, mislim, da je uspeh te socialne kohezije in pozivam odgovorne, da to upoštevajo, so, od, je odvisen od boljše koordinacije nacionalnih politik za socialno kohezijo in evropskih programov. Mislim, da je to še vedno področje, ki ga ne obvladamo tako zelo dobro in kohezijska politika ne more biti samo predal, kamor odvržnemo vse odvečno. Moramo si zastaviti skupne prednostne naloge. To je naš največji izziv. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, eh, euh, Zdaj pa bi dal besedi članovskega parlamenta, gospodu Geleku iz Francije. <coughs> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz mislim, da je ta razprava res zelo primerna. Ne bom sedaj ponovno ponavljal tisto, kar je naša komisija opozorila v tem pristopu za kohezijo, ki jo želimo za Evropo. Raj bi govoril o naslednjem. Kriza, v kateri se trenutno nahajamo, pomeni, da se moramo nasplošno vprašati o tem, kakšne so bila naša vodila do sedaj, kaj nas je vodilo na področju gospodarstva, financ, to že vemo, glede sociale pa sedaj to na to, kaj krut način doživljamo. Glede teritorijalne uh, kohezije pa bomo tudi to, kar kmalo videli, ampak vse to nas pele k temu, da potrebujemo nov pogled, uh, na regionalno in kohezijsko politiko. Ali bi povedal par besed zlasti kolegom iz Švedske, da bo potrebno vredno malo spremeniti govor, kajti če pravimo, da pot, ki je za pred nami, da je treba slediti konkurenčnosti, odpreti trga in zmanjšati davke, mislim, da je to že malo zastarelo. In če želimo soočiti z izzivi, ki so zdaj pred nami, ki so eh, predvsej zahtevni, pa bo potrebno se v prvi vrsti prilagoditi. Res je, tukaj obstajajo tukaj eh, resne ugotovitve, na katere je upozorila komisija in tukaj je konvergenca tista, ki je bila v Evropi bila, bila bolj uspešna med državami članicami pri starih ali pri novih, ni važno, kako jih imenujemo, ampak hkrati so tudi tukaj razlike, ki obstajajo na regionalni ravni. In, mm, na medregionalni ravni bo nekateri kot v drugih državah. In to smo tudi že večkrat povdarjali, potrebujemo pravo kohezijsko politiko na evropski ravni. Ne smemo iti v smeri ponovne nacionalizacije, treba je slediti tej zastavljeni poti in pogledati, kakšni so problemi na nacionalni ravni. Uh, tako da bomo vedeli, kaj moramo pripraviti in izvajati v luči trenutne krize. In to zaenkrat, če ni predvsem čisto očitno na evropski ravni. Ustrajati pa je treba na naslednjo, pri naslednjem. Potekati morajo razprave tudi v našem odboru skupaj s komisijo, z generalnim direktorjem in mislim, da bomo v prihodnem obdobju imeli še več razprave o tem, tudi ko bomo to, o tem razpravljali znotraj Lizbone. Uh, Lizbonska pogodba, ki jo tako zelo nestrpno pričakujemo, tudi zaradi tega, ker bo teritorijalna kohezija potrjena na evropske ravni, pa tudi Lizbonska strategija je del tega. Samo uskladitev lete s kohezijsko politiko pa je nekaj, kar bomo morali še izvesti in to bo zelo težko narediti. In to bi nas lahko zelo verjetno je pripravilo do tega, da bi Evropejci se čutili še bolj udaljeni od te Evropske unije, ki je v prvi vrsti njihova Evropska unija. In zato si moramo resnično zastaviti to vprašanje, kaj se bo zgodilo po letu 2013. Nekateri med nami ne bo več tukaj, ampak vsi že težko pričakujemo to kohezijsko politiko, ki se nam zdi res bistvenega pomena za prihodnost Evropske unije na kakšen način bomo lahko odgovorili na trenutne izzive, na bodoče izzive. Številni ste govorili o njih in to so res resni izzivi. Tako da mislim, da se moramo pripraviti, kaj se bo zgodilo po letu 2013, po, po izteku tega roka. Ko bo lizbonska oziroma teritorijalna eh, kohezija potrjena kot en izmed ciljev, bomo morali tudi videti belo knjigo komisije. Celotna stvar bo morala takoj prvi dan postati v celoti operativna leta 2013. Pripraviti se moramo na ta rok tudi z proračunskega vidika, zlasti pa tudi glede vsebine. In za zaključek bi rad na kratko povedal še tole. Evropska unija je pokazala, da lahko vodi na tako zelo pomenem področju na, v naši prihodnosti, kot je podnebje, podnebne spremembe in podobno bi moralo biti tudi, ko gre za prihodnost našega ozemlja, teritorijalno ravnotežje in če nam ne bo uspelo tega zagotoviti, potem nas bodo nekatere večje eh, regionalne entitete prehitele na svetovni ravni. Hkrati pa bomo soočeni z velikim tveganjem, da bi naprimer Evropska unija celo razpadla zaradi različnih egoizmov, ki so tako zelo raznoliki, hkrati pa zelo pomembni med državami, regijami, med mestnimi regijami, podeželjem, eh, centralnimi regijami, oddaljenimi regijami. To so vse stvari, na katere se moramo praviti za obdobje pored 2014. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo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 Spoštovani, spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za povabilo na to zasedanje in hvala lepa za odprto razpravo v Evropskem parlamentu. Evropska kohezijska politika je izredno pomembna politika, kajti govoriti moramo o naši prihodnosti. Nacionalna politika in evropska kohezijska politika se med seboj usklajujeta sredstva Evropskega strukturnega sklada se uporabljajo tudi raz, za razvoj Litve in pa za premostitev teritorijalnih razlik na področju socialnih zadev in gospodarstva. In eh, tukaj smo iznajdljivi, da bi bila Evropska regionalna politika v Litvi od leta 2007 do 2013 uspešna smo že vnaprej izbrali projekte po regionalnih kriterijih. Poteka, torej odpovedali smo se konkurenčnosti med projekti v javnem sektorju in razvijamo inovativne sisteme. Leta 2013 bomo našo regionalno politiko morali morda spremeniti zaradi upravne reforme. Najpomembnejši cilj kohezijske politike je premostitev regionalnih razlik. Mislimo, da bi morale najšipkejše razvite regije biti v središču eh, kohezijske politike. Eh, BDP po glavi prebivalstva bi moral ostati najpomembnejši kriterij za določanje tistih regij Evropske unije, ki veljajo za manj razvite. Evropska kohezijska politika je pomembno sredstvo za ukrepitev solidarnosti med državami članicami. Sedanji trije cilji, eh, konvergenca, regionalna konkurenčnost eh, za poslovanje, teritorijalno sodelovanje, bi morali ostati aktualni tudi v prihodnje. Obstajajo nove izzivi demografske spremembe, eh, pritisk po posodobitvi, podnebne spremembe, raztoče energetske cene. Vse to je izredno pomembno. Zato potrebujemo evropsko razpravo. Novi izzivi bi morali oziroma ne bi smeli zasenčiti ciljev evropske politike na tem področju. Litva podpira sodelovanje med kohezijsko politiko in lizbonsko strategijo oziroma to povezavo. Projekti pa so različni v državah članicah. Za dosego lizbonskih ciljev je Litva od leta 2007 do 2013 predvidela več kot polovico strukturnih sredstev, vendar pa pri nas obstaja velika potreba po ulaganju na področju izobraževanja, zdravstva, socialne infrastrukture. In ta področja ne pokriva financiranje iz Lizbonske strategije. Zelena knjiga jesen, iz jeseni 2008 povdarja dostopnost storitev eh, državljanom. Prepričani smo, da bi morali postopke poenostaviti, tako da bi lahko preverjali postopke odvijanja in nadzora. Več pozornosti zasluži tudi ocena posledic. Strukturna hilfa, eh, strukturne pomoči bi, mor, bi se morale eh, eh, usmerjati po učinkovitosti določamo dolgoročne a, prioritete in pa področja, katerim bomo namenili strukturna sredstva v tem obdobju. Kohezijska politika bi morala biti izpričo svojega pomena in pa svojih rezultatov ostati bistvena politika v Evropski uniji. Hvala lepa. Yes, uh, thank you. And now... Hvala lepa. Sedaj pa. Mislim, da je na vrsti predstavnica portugalske. Izvolite. Je de facto um prazer estar convosco. Eh, eu gostaria de partilhar dizendo... Hvala lepa. Rada bi povedala, da smo na, porsko, na portugalskem prepričani, da je kohezijska politika nekaj, kar podpira celoten integracijski proces. Zato je njena vloga tako pomembna pri preseganju razlik med regijami v Evropski uniji. Verjamemo, da obstaja jasna povezava med evropskim skepticizmom in pa povečanjem eh, razlik med regijami v Evropski uniji. In Zato ne bi smeli opustiti kohezijske politike, kajti na ta način bi spodkopali legitimnost Evropske unije. Pripričani smo, da je izziv ta, da še naprej promoviramo kohezijo in konvergenco med regijami. Še naprej moramo poskušati zmanjševati razlike v razvoju med regijami. BDP in razvoj e eh, se ustavljata. In številne regije se soočajo z izzivi, ki so jim komaj da kos. Zamisel, da bi uvedli več izdatkov v enih regijah kot v drugih, ne bo delovala. Konkurenčnost moramo okrepiti in tega se zavedamo. Potrebujemo modernizacijo. Potem je tu še zamisel o gospodarstvu, ki temelji na znanju. In moramo izvajati lizbonsko strategijo. To pa moramo početi na, podlago, na podlagi globalne trajnosti. Potrebujemo gospodarstvo, ki temelji na spoštovanju do okolja. Prepričani smo, da, lahko, da smo lahko tem inzivom kos, če kohezijsko politiko evropskega eh, nivoja povežemo, povežemo za kohezijsko politiko eh, nacionalne oziroma regionalne ravni. Če se navezem na to, kar je povedal gospod Anar. Lahko. Torej, vse ukrepe moramo povezati in poskušati moramo doseči harmonično rast in razvoj. To je naš cilj generalni direktor je to omenil, ko je govoril o paketu za predstrukturiranje. Ta bi moral vsebovati eh, tudi znižanje birokracije. Obstajajo deli Evropske unije, kjer najdemo ogromno birokratskih ovir. In na, na vprašanje moramo odgovoriti hitro. Svežen, o katerem govorimo, bi poenostavil tudi a, postopke pri kohezijski politiki in njihovo izvajanje. Hkrati se moramo osredotočati tudi na na to, da lahko to politiko tudi preverjamo. Biti moramo gotovi, da se ta politika izvaja na pravilen način in moramo imeti možnost, da jo tudi analiziramo. Ne bi pa smeli pozabiti, da je preglednost ključnega pomena. In zato moramo zagotoviti več preglednosti in odpraviti birokratske postopke. Prepričana sem, da če ne bomo imeli dostojne kohezijske politike, bo to avtomatično vodilo k um, znižanju vpliva Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa dam besedo gospodu Van Nistenrojo, članu Evropskega parlamenta. Dank u wel. Het is denk ik heel goed dat we. Hvala lepa. V resnici je dobro, da smo se vzeli čas za razpravo o tej temi, kajti zadeva še ni v celoti odločena. Sedaj lahko naredimo bilanco. V Evropskem parlamentu in v nacionalnih parlamentih smo bili zelo dejavni. Še dobro se spominjam razprave o finančnem okviru. Tudi takrat smo se pogovarjali o vsakem centu in manj smo govorili o vsebini. Govorimo torej o sedemletnem finančnem obdobju. In morda bi bilo smiselno, če bi razmislili o tem, kakšni bodo izzivi prihodnosti. Sam sem prepričan o tem, da bi morali našo politiko posodobiti. Dobro se mi zdi to, kar je povedal gospod predsedujoči. Ne smemo samodejno izhajati iz tega, da bomo lahko dosegli cilje leta 2012. Vsebinsko to pomeni, da kot Evropska unija ne moremo vedno podva, eh, mm, vlagati vedno več denarja v raziskovanje in razvoj. Torej, ne moremo nadaljevati s eh, politiko, s, to, s temi velikimi politiki, ne da bi mm, upoštevali tudi regionalno politiko. stališče regij se je okrepilo v zadnjih letih. Razlikovati moramo med projekti odličnosti, ki se izvajajo iz Brusla. Tukaj ne gre več za, 54, za 540 eh, milijonov, ampak bistveno je, da dosežemo razvoj tudi v regijah. Zelena knjiga o eh, kohezijski politiki je zapisala, da potrebujemo koncentracijo. To je nedvomno ena pot, kako lahko predajemo naprej znanje, kako lahko poskrbimo za sodelovanje med regijami v Evropi. In to v naših modernih časih. Sedaj smo priča gospodarske in finančne krizi, prišle bodo tudi prihodne krize. Uh, In predstavnica Švedske je spregovorila o tem, da sedaj moramo ponuditi nove odgovore in da moramo eh, biti tudi v položaju, da dejansko se odzivamo na izive. Zato dejansko potrebujemo ta hip razpravo v naših parlamentih. Ne smemo čakati na peto kohezijsko poročilo. Takrat bomo seveda imeli tudi to razpravo ampak prej se moramo dogovoriti eh, za našo vizijo. Zato pozdravljam dejstvo, da imamo razpravo že sedaj. Še nekaj bi rad povedal. V Evropskem parlamentu imamo politične skupine. Sam sodim k politični skupini EPPED. In v preteklem letu smo dejansko razmišljali o prioritetah in povdarkih. Naprimer, dejali smo, da potrebujemo eno evropsko kohezijsko politiko, da moramo nadaljevati se konvergenco. To smo podarili. Uh, dejali pa smo, da potrebujemo tudi eh, nove izive cilja 2. In to, tega ne bomo dosegli s starimi argumenti. Zato moramo razviti nove in zato morajo spremembe doseči tudi nacionalni parlamenti. Kar se tiče cilja 3, čezmejnega eh, medteritorijalnega sodelovanja, to moramo. Eh, temu moramo nameniti še več pozornosti. To je izredno pomembno. Potrebujemo to vrstno sodelovanje, sveda tudi na znanih mejah, ampak tudi čezmejno sodelovanje oziroma sodelovanje med regijami. To je pomembno zato, ker so države same postale premajhne, same ne morejo več razvijati odličnosti. Države so premajhne, naprimer tudi z vidika ekoloških izzivov. Naj pomislim na Donavsko območje ali pa na druge velike regije. Meje moramo preseči, moramo sodelovati medregionalno in to seveda zahteva nov pristop. In eh, to vam lahko samo priporočim, to knjižico vam lahko samo priporočim, na voljo je v štirih jezikih. Hvala. Yes, thank you very much. Now I'd like to... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Talasinos iz Grškega parlamenta. Izvolite, beseda je vaša pragmati sa... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad opozoril na to, da je današnje skupno zasedanje izredno pomembno, ko govorimo o kohezijski politiki. To je izredno pomembna tema za evropsko politiko in ta tema nas vse zaposluje na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Kohezijska politika v Evropski uniji je postala pomembna osebina. Tu je samostojen politični stebr, ki horizontalno dopolnjuje druge evropske politike. Jedro te politike mora biti preseganje regionalnih neenakosti. To so neenakosti, ki se bodo verjetno še poglobile zaradi globalne finančne krize. Konkurenca se bo verjetno še bolj izkrivljala. Mislim, da obstajajo številne razlike v Evropi, naprimer v gorskih področjih, moramo dejansko poskrbeti za to, da neenakosti presežemo in opredeliti moramo izzive in se jih lotiti. To rečem zato, ker izhajam iz otoške regije v Grčiji. Prihajam za otoka, ki je oddaljen od centra in je gorato področje. Kaj podobnega najdete tudi v drugih državah. In zato je pomembno, da razvijamo enotno politiko za otočje v Evropski uniji. Kohezijsko politiko moramo okrepiti in sicer v sledeči smeri. Poiskati moramo možnosti za to, da gospodarske in socialne razlike v regijah presežemo. Potem se moramo osredotočati na sektorsko politiko, naprimer na inovacije, tehnologijo, okolje. Poleg tega moramo teritorijalno razsežnost še naprej krepiti. Zlasti oddaljena področja moramo še naprej spodbujati. Pri tem mislim na otoke, na gorate regije in tako naprej. Tudi nezakonito priseljevanje je pomembno zlasti za mejne regije. Potrebujemo tudi možnosti, da bi izmerili, kakšne so neenakosti in potem moramo na podlagi tega razviti politične odgovore. To so vprašanja, ki zaznamujajo vsak dan evropskih državljanov in zato moramo izkoristiti vse možnosti za to, da bi uporabili ustrezne politične ukrepe. Hvala lepa. Yes, uh, Now... Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo predstavniku Polskega senata. In sicer je to član odbora za samo upravljanje regionalno politiko. Deci... Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Presrčna hvala za možnost, da se lahko udeležim tako pomembne razprave. Ta deja, te dejavnosti tega parlamentarnega odbora so izredno pomembne, zlasti na tem področju. Ko govorimo o prihodni kohezijski politiki, moramo upoštevati tudi sedanjo gospodarsko situacijo. Želim spomniti v katerem obdobju poteka ta razprava. Težko je reči, kaj se bo dogajalo po letu 2013. Morda takrat finančne krize sploh ne bo več. Verjetno bomo imeli tudi izboljšano energetsko varnost. Ampak po tej krizi pa se bodo morda lahko razlike še poglobile. Ta hip je težko napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, pa vendarle to napoved potrebujemo zdaj, zato da bi lahko bolje ocenili prihodno situacijo. Gospodarska kriza je nedvomno problematična. V, kont, v luči kohezijske politike pa ponuja tudi priložnosti za izboljšanje, za cilje, za izboljšanje ciljev te kohezijske politike. Sedaj se o tem pogovarjamo tudi v nacionalnih parlamentih in v drugih eh, gremijih in na drugih prireditvah. In vedno govorimo o tem, da moramo nadaljevati s kohezijsko politiko. To izhaja tudi iz posvetovanj Evropske komisije. Popravki so pomembni. Cilje pa seveda tudi potrebujemo. Prvi korak bi moral biti, da bi določili politične prioritete za razvoj. Osredotočati se moramo na omajeno število ciljev, torej določiti moramo prednostne naloge. To je izrednega pomena. Kohezijska politika bi morala biti pomemben instrument za eh, izvajanje eh, razvojnih ciljev. Celotna skupnost nosi odgovornost za globalne izzive. In znižati, zmanjšati moramo regionalne razlike, razlike med eh, revnejšimi in bogatejšimi regijami in prevladovati mora načelo solidarnosti, tako da imajo vsi možnost. Imamo posebne operativne programe za pet najšipkejših regij. Na Polskem, naprimer, je naprimer tako, kohezijska politika a, mora biti razumljena kot horizontalna politika. To ne bi bila politika, ki združuje vse. Združiti je potrebno vse, kar je pomembno za razvoj. Po drugi strani pa moramo tudi doseči, da ukrepamo v smeri ciljev, Pomemben je razvoj podeželja, morda bi morali tudi to vključiti v kohezijsko politiko. Pogledati moramo še, kako, kakšne bodo videti programi. Ogledati si moramo ločnice, ki so predvidene za skupne cilje in dejavnosti v okviru številnih programov. Za vse to potrebujemo veliko časa, kar se ti, torej potrebujemo veliko časa za pogajanja, za določitev programov in potem še za nadzor vsega. Morda bi lahko to energijo, ki jo porabimo, zato uporabili na nekoliko bolj produktiven način. Gotovo je dobro, da danes govorimo tudi o financiranju kohezijske politike govorimo o ciljih, prednostnih nalogah. In lahko bi obrali različne smeri, ampak mislim, da, potreb, da moramo ohraniti vsaj isto raven financiranja, kot eh, smo jo imeli do sedaj. Gospodarska in socialna kohezija bo sedaj dopolnjena s teritorijalno kohezijo. O tem ste že govorili. Za zaključek bi rad povedal še nekaj. Kohezijska politika mora biti bolj učinkovita. Hkrati pa je to zgodba o uspehu. Potrebujemo obsežno opredelitev kazalnikov za oceno uspeha pri razvoju. In tukaj se ne smemo usmerjati samo po gospodarskih kazalnikih. Opoštevati moramo tudi demografske kazalnike, socialne kazalnike, kazalnike izobraževanja uh, in opoštevati moramo tudi podatke o okolju in teritorijalne cilje. Hvala lepa. V tej fidi e, pana posla do parlamentu evropejskega. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo evropski poslanec Janovski iz Polske. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. To je v resnici zelo pomembna razprava. Vsi omenjate krizo. Mislim pa, da ne bi smeli zapadati paniki, ampak bi morali biti previdni. Tako kot pilot, ki je pred kratkim tako odlično pristal na reki Hudson eh, in vsi so živi zapustili letalo. Prav tako bi morali postopati mi. Ne bi smeli toliko govoriti o krizi, kajti to vznemirja državljanke in državljane in celotno skupnost. Rad bi se navezal na generalnega direktorja Anerja. Strinjam se s tem, kar ste povedali, gospod generalni direktor. Rad pa bi še nekaj dodal. Pitna voda. To izgubljamo iz predoči. To bo v prihodnosti zelo pomembno. Kako bomo odgovorili na vprašanje, kakšna bo prihodnost kohezijske politike? Torej, najprej moramo razmisliti o tem, kakšni so bili dosedanji rezultati te politike. Pred parlamentarnimi volitvami je zelo pomembno, da državljani dobijo pregledno podobo o tem, Dobiti morajo dokument, ki govori v jasnem, razumljivem jeziku in govori o tem, kako smo denar izdali. Mislim, da smo denar izdali na dober način in državljanom moramo povedati, da smo z relativno malo denarja dosegli relativno veliko. Če si pogledate splošni proračun Evropske unije, potem to predstavlja en odstotek eh, BDP-ja. Torej, za skupne cilje eh, namenimo zelo malo denarja po glavi državljana omejitve finančnih sredstev, torej o tem ste že spregovorili. Spriča teh omejenih eh, finančnih sredstev bi bilo napačno, če bi sredstva še naprej omenjevali. Ni nasprotja med razvojem infrastrukture in inovacijo. Torej, infrastruktura. infrastrukture morajo biti hkrati tudi inovativne in hkrati upoštevati zaščito okolja in ekološke cilje. Upoštevati moramo tudi energijo in drugo. Kohezija mora biti zame predstavljena tako, da, bodo, da, da bo 500 milijonov evropskih državljanov imelo enake možnosti. To pomeni dostop do življenskih pogojev, do zdravstva, do izobraževanja. Ta hip še obstajajo razlike v nekaterih regijah, kar se tiče meril, torej BDP na glavo ampak eh, nekatere regije so desetkrat bogatejše, torej po merilu um, ehm, BDP na državljana kot druge regije. Zato moramo podpirati inovativne pristope. Hvala lepa. Sedaj pa bi rad dal besedo predstavniku španskega parlamenta. Gospa Mericel Batet, izvolite. Presidente. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, res je moje ime je zelo težko izgovorljivo tudi za eh, špance. Najprej bi rada čestitala Evropskemu parlamentu za to pobudo in eh, rada bi tudi predlagala češkemu predsedstvu, da organizira seminarje in tudi srečanja na tej ravni o tej temi. Rada bi začela s stavkom, eh, ki ga je izrekel gospod Aner, ko je govoril o tem, da bodo problemi v prihodnosti, socialne težave, demografske spremembe, podnebne spremembe, energetske probleme, vprašanja pitne vode. Vse to bo vplivalo na kohezijsko politiko. Sama bi dodala k temu, da kohezijska politika lahko vpliva na reševanje teh problemov v prihodnosti, kajti veliko bo odvisno od tega, kako bomo oblikovali naše politike, ne samo kohezijsko politiko, ampak kako bomo definirali kohezijsko politiko, kakšne prednostne naloge bomo vzpostavili. Vse to bo vplivalo na to, kako bomo upravljali in se soočali s temi izzivi. To je treba tukaj povdariti. Jasno pa je, da so ti veliki, veliki izzivi naddržavnega značaja. So dosti večji, dosti bolj obsežni, kot so same države članice ali pa sama Evropa. Zato bi bilo smiselno, da premislimo o tem, da so rešitve naši prispevki in tudi oblikovanje kohezijske politike za opravljanje s to kompleksnostjo, nekaj, kar prihaja od zunaj eh, držav članic, torej da prihaja eh, iz Evropske unije. Sodelovanje med vsemi javnimi upravami na vseh ravneh, na evropski ravni, državni, regionalni ravni, lokalni ravni, je to nujno potrebno. Kot je tudi koordinacija različnih politik, naprimer kohezijska politika, v koordinaciji z vsemi ostalimi politikami, ki jih lahko sprejmemo na evropski ravni ali pa na državni ravni. Predlogi za renacionalizacijo in tukaj bi omenila tudi to, kar je povedal moj italijanski kolega, ko je govoril o tem, da je proti tej renacionalizaciji, bi rada povedala nekaj v tej smeri, torej, da bi to pomenilo korak nazaj v kohezijski politiki. Kohezijska politika, če bi bila nacionalna, nas ne bi pripeljala k kolektivnim rešitvam, kot tudi ne k uspehu enih samih delov te celote, torej, da ne smemo se zateči k protekcionizmu, eh, k temu, da se zapremo v eno samo celico in kajti to ne bo pomagalo k reševanju sedajš, eh, sedajšnje krize. In tudi, če te krize ne bi bilo, mislim, da to ne bi bilo nič pozitivnega. Ne samo, da ne bi bilo pozitivno, še več gre Vse to je v nasprotju z našim bistvom Evropske unije, torej v nasprotju z našimi načeli, z našimi vrednotami, na katerih smo gradili toliko let to unijo. Pomembno je, in s tem bom končala, da je Evropska unija priznana kot globalni akter in da tako tudi ravna. Zato pa je nujno, da delujemo in ravnamo skupaj. Hvala. And, uh, now... Hvala. Sedaj pa bi dal besedo predstavniku Romunskega senata iz odbora za javno administracijo, gospod Filip Petro. Zdom lepre šerinte, a jem jih eh, ja. V primu rend, sin eh, šel se eh, je... Hvala lepa. Najprej bi rad čestital kolegu iz odbora regije Evropskega parlamenta. Še slasti, ker veste, da pred dvema mesecema sem tudi sam bil član tega odbora. In evropska kohezijska politika je resnično en izmed najpomembnejših namenov odbora regij. Evropska kohezijska politika je instrument, ki pomaga ohranjati države članice Evropske unije. Pripričan sem, da takšna razprava, takšno združenje, kot ga imamo danes, takšen sestanek, bi morali v prihodnosti ponoviti in imeti mogoče več časa, da bi se pogovorili o teh problemih. Še zlasti, ker bodo prihodni meseci in leta težka. To ne bo preprosto. In ravno zaradi tega, ker imajo tudi nacionalni parlamenti besedo, ko gre za zlasti prenos evropskih standardov v nacionalno zakonodajo. Naj vas opomnim tudi na razprave, ki smo jih imeli tekom sestanka v odboru regije lani. Šlo je za definicijo koncepta kohezije. V luči trenutne gospodarske krize, kot je tudi kolega Jakobovski povedal, kriza je tukaj, boriti se moramo z njo, nič drugega ne moremo storiti. Torej, v tem kontekstu mi dovolite, da bi podal nekaj predlogov v imenu Romunskega senata. Dansko gre za tri predloge. Najprej, da bi ohranili Evropski socialni sklad, da bi ostal kot ključni instrument za ukrepanje zlasti, ko gre za kohezijsko politiko in to tako, da bi dosegli večjo politično učinkovitost skozi sinergije in pa dopolnjevanje ukrepov. Tukaj mislim, da bi se morali v prvi vrsti izogniti temu, da bi premaknili ekonomski socialni sklad iz tega okvira strukturnega sklada. Razviti bi tudi morali skupne mehanizme za sodelovanje Evropskega sklada za razvoj regije na ravni komisije, oziroma za regionalni razvoj na ravni komisije. Pomembno je tudi, če bi lahko sprejeli to, da bi osredotočili finančna sredstva kohezijske politike na določeno omejeno število prednostnih nalog. Tukaj zlasti imam v mislih da bi se sotočili na posamezne teme, naprimer na posamezne sektorje, ki bi jih potem razvijali. Tudi to bi pomagalo pri nastanku novih delovnih mest. In seveda, vsaj z Romunijo, je to zelo pomembno, hkrati pa tudi zelo težko vprašanje, ki je povezano z dejstvom, da smo mi Država, ki je na meji Evropske unije. Glede na številne mednarodne spremembe se bo Romunija znašla v težkem položaju v odnosu do držav sosed Evropske unije, torej držav na vzhodni meji Evropske unije. In na zadnje, gre še za to, da poenostavimo postopek izvajanja in pa postopke za izvajanje kohezijske politike. Naprej, še naprej bi morali izvajati načelo proporcionalnosti, poenostaviti postopke upravljanja in nadzorne postopke, poenostaviti pravila, ki se nanašajo na državne pomoči, še zlasti v občutljivih področjih, kot je naprimer zaščita okolja, poklicno usposabljanje, pomoč za poklicno usposabljanje za delodajalce oziroma delavce. Potem pa tudi ponastavitev celotnega okvira, ko gre za strukturne in kohezijske sklade na ravni držav članic. Vem, da so vse to teme, v katerih so že potekale razprave v odboru regiji. Naj še enkrat predlagam, da ta pobuda odbora regiji, se pravi ta izmenjava mnen z nacionalnim parlamentom, to je nekaj, čemu bi morali slediti. Če tudi Mogoče ni ostalo več veliko časa, zelo kmalo bodo evropske volitve, ampak potem pa bi morali razmisliti o koledarju prihodnjih sestankov. Hvala lepa. Hvala lepa. Ste kolega iz odbora in zato tudi nisem prej povedal, da ste predstavnik senata. Sedaj pa bi besedi poklical gospoda Jozefa Veresa iz Mačarske odbora za evropske zadeve. Beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa. Malo sem presenečen. Namreč bojim se, če bomo šli v smislu, da delamo tako kot do sedaj, kot da se nič ni spremenilo. Namreč sedaj smo vsi soočeni z globalno krizo in v odborih razpravljamo o tem, kako bi se te sklade izkoristili, jih uporabili, da bi pomagali državam, da bi preživele to krizo. Ali smo prepričani, da bodo pogoji v 2013 enaki, kot so sedaj? Dvomim o tem. Mislim, da moramo malo bolj natančno razmisliti o tem. Lizbonska pogodba, ki jo tako težko čakamo, bo mogoče že zastarela, ko bo sploh začela veljati. Mogoče bomo potrebovali drugačne, druge vrste evropsko sodelovanje, tako da bomo uspeli rešiti te krize. Potrebujemo bolj učinkovito politiko izgradnje kapacitet v regijah in osredotočiti se moramo tudi na ustvarjalnost. To je pomembna tema. Storiti moramo vse, da bomo polnomočili regije, tako da bodo te lahko preživele krizo in se razvile. Kohezijska politika, o kateri razpravljamo sedaj, pa je takšna, da sam resnično dvomim, ali lahko sploh odgovori na vsa ta vprašanja. Temeljno vprašanje je, ali res mislimo, da so rast, ustvarjanje novih delovnih mest, kar so glavne politične cilje za evropsko sodelovanje, ali to dvoje res gre z roko v roki. Od leta 1995 naprej, kot veste, v svetovnem svetu se je 20 odstotkov delovne sile, toliko bo dovolj, da bomo izpolnili potrebe vsega človeštva. To pomeni, da se moramo sredotočiti, kako bomo zaposlili teh 80 odstotkov ljudi, oziroma delovno aktivnega prebivalstva, kar je v bistvu čisto nekaj drugega kot sedaj. In bojim se, da ta kriza, s katero smo sedaj soočeni, ki se zdi, da, da bo končala teh 300 let industrijske družbe in mi nimamo nobenega primernega odgovora na dve vprašanje, to je, uh, kakšna je družba, ki temelji na znanju, v katero si želimo priti vsi, tudi Evropske unije in kakšno bo to prehodno obdobje, kako dolgo bo trajalo to prehodno obdobje, v katerem se sedaj nahajamo. Ker ne poznamo odgovor na ta vprašanje, bo, se bomo težko lotili uh, problemov, sicer kako bomo imeli neko uh, delovno aktivno prebivalstvo, kako bomo imeli neke ustrezne možnosti za razvoj gospodarstva. Govorimo o solidarnosti, o dinamiki. Uh, In mislim, da je tukaj glavno vprašanje, ali kohezijski sklad zagotavlja dinamiko zgolj za prejemnike oziroma vsaj zdi se, oziroma vsaj koliko se to zdi v državah netoplačnicah. Zdi se mi, da je to neke vrste cilj in to bi tudi morali tudi upoštevati, ko se razpravljamo o tem, ko spravljamo o tem, kdo bo plačal več, kdo bo plačal manj. Nekaj drugega, pa je mogoče niti ni vljudno to omeniti, je pa to pravo kritično vprašanje, ne smemo pozabiti na to. Ali resnično verjamemo, da bo Evropska unija preživela s proračunom, ki je približno en odstotek BDP-ja držav članic? Medtem, ko so naši konkurenti vsaj trikrat do štirikrat uh, eh, imajo trikrat do štirikrat večje proračunske deleže, resnično dvomim, ali nam bo to uspelo, ali bomo se lahko temu izogibali, tako kot nam je to uspelo do sedaj. Spoštujem komentarje generalnega direktorja, ampak dvoje bi vsekakor rad povedal zdaj v zvezi s tem. Mislim, da države ne bi smele se zadolževati za financiranje regionalnih politik. Če mora kdorkoli se tukaj zadožiti, je to Evropska unija svojo kredibilnost in svojo mož, zmožnost, da to stori. Sprostiti mora velike sisteme, ki bodo to financirali. In to bo resnično smiselno in to bo resnično potem pomenilo neko razliko. Če želimo celotno stvar prenesti na države članice, potem se pa je vprašanje, kakšna bo razlika. Oni lahko vsekako najmajo kredite in kreditirajo to tako, kot to sedaj poskušajo. Sveda pa je to tudi povezano s vprašanjem ponovne nacionalizacije politike, ki, se, ki je povezana s kohezijo. Pravo vprašanje pred tem pa je, da bi ta kohezijska politika, politika morala biti oblikovana vsaj tudi na evropski ravni in izvajanje bi moralo biti dosti bolj prilagodljivo in tudi bolj osredotočeno. Resnično pa dvomim, če dejansko obstajajo kakršnekoli prednosti tega, da bi nacionalizirali to politiko že po definiciji. Omenjali ste mala in srednja velika podjetja. Da, mislim, da bo to tisto pravo vprašanje za prihodna leta. Pravo vprašanje pa je, koliko jih lahko sploh preživi krizo, v kateri smo sedaj. In že sedaj smo obvezani ponovno definirati delež denarja, ki ga moramo preusmeriti zgolj za njihovo preživetje in istočasno tudi se ukvarjamo z vašim sistemom, sveta, eh, velika globalna podjetja, In dejansko še nismo prišli do tiste točke, ko bi se lahko učinkovito lotili reševanja tudi malih in velikih podjetij, čeprav jih nujno potrebujemo. Ne gre zgolj za to, ali bodo ta podjetja preživela ali ne. Ključno vprašanje za konkurenčnost Evrope je povezano, če sektor malih in srednjih velikih podjetij lahko postane v prihodnosti konkurenčen. Finančni inženiring in podpora te vrste za podjetništvo pa bo tukaj ključnega pomena. Rad bi tudi upozoril na vprašanje prenosa znanja. To bo ravno tako pomembno, poleg financiranja. Ja, mislim, da to, kar ste omenili, torej ta rumena kartica, torej to je zelo pomembno, ampak če bomo še naprej zgolj si vljudno izmenjavali stališča in pa stare fraze, potem ne bo to nič pomagalo. Se opravičujem, če sem bil tako zelo dolg, ampak enostavno moramo začeti drugače razmišljati. Sicer ne bomo imeli nobene možnosti, ne le po letu 2013, ampak pravo vprašanje sploh je, kako bomo zdržali do leta 2013. Hvala. Uh, Kasneje bom dal tudi možnost kolegu Anerju, da se odzove, ampak to kasneje ne sedaj. Sedaj pa dajem besedo gospodu Vlasaku, članu Evropskega parlamenta iz Češke. Sedo, dami a panove. Eh, Gospod in gospodje. Zelo pozorno poslušam razpravo, poslušal sem tudi prejšnje razprave in jasno mi je, da ima vsaka regija neke probleme, ena ima probleme te vrste, druga druge. Strinjam se, da moramo sedaj izvesti neko analizo, revizijo kohezijske politike, pogledati moramo, kje to deluje. In opraviti moramo vse potrebno, da bomo zagotovili to, da bo kohezijska politika zavarovala svoje mesto v evropskem proračunu, tudi v luči bodočih potreb. Ena tretjina evropskega proračuna je usmerjenega v to smer. Za to razpravo resnično moramo izmeniti stališča z nacionalnimi parlamenti, pa tudi z regionalnimi parlamenti, pa tudi z lokalno skupnostjo. Mesta vasi. In zato sem bil zelo vesel, ko sem slišal gospoda Amerja in ostale tudi komisarko v Pragi v petek, ko je govorila partnerstvo, sodelovanje, delo skupaj. Vesel sem, da je bilo tekom češega predsedstva že kar nekaj dogodkov, ki so se ukvarjali konkretno s vprašanjem urbanih regij. Tako imenovani evropski uh, dnevi mest, ki so bili prejšnji teden in potem je danes tudi potekala prva, regi, prva, prva posebna konferenca o regijah. In prvič nam je uspelo združiti različne regije, združili pod vodstvom južnega dela Češka so se potem tudi združile in razvile uh, različne politike. Ključno sporočilo iz vseh teh razprav vključuje tudi konsens, okoli te potrebe, da se moramo bolje razumeti, da moramo govoriti vsi v istem smislu, dogovoriti se moramo, kaj mislimo, ko govorimo o regionalnih politikah, ko govorimo o teritorijalnih politikah, ko govorimo o urbani dimenziji. To so vse stvari, ki jih moramo pojasniti. Nadaljne vprašanje pa je, da moramo tudi izoblikovati merila za izrabo strukturnih skladov na različnih ravneh. Iz izkušenj vemo, da kadar Evropska komisija določi celo vrsto pogojev, potem se to pomnoži v nastotine dodatnih nacionalnih pogojev in meril in ti se še potem naprej razširi na lokalni ravni. In mislim, da bi tukaj subsidijalnost morala prevladati, biti v prvi vrsti in regija bi morala biti tista, ki določa merila. Mogoče poleg regiji tudi še večja, večja mestne regije, ki so tudi odgovorne za prostorsko načrtovanje. One so v najboljšem položaju, da lahko dobro usmerijo denar v ustrezne projekte v določenem sektorju ali na določenem področju. Nadaljni problem, ki se nam tako pojavlja v kontekstu trenutne finančne krize, pa je vse vprašanje, ki je povezano s politiko subvencij, kajti vemo, da je kohezijska politika, politika, ki jo, ki jo financiramo tudi s pomočjo subvencij in po mojem mnenju, pa tudi po mnenju našega odbora, moramo posodobiti kohezijsko politiko, jo preoblikovati v bolj v boljši, bolj prilagodljiv finančni instrument. Slišali smo o uh, pobudah kot so Jeremy, uh, Jessica in tako naprej. In denar, ki ga dobijo tukaj uh, prejemniki, je potrebno vrniti, potem pa ponovno porabiti za nadaljne projekte. Z drugimi besedami, dosti več bo takšnega integriranega načrtovanja ukrepov, ki bodo temeljili na načrtovanju. Pa še nekaj, kar se mi vedno zdi zelo čudno na teh različnih seminarjih, pa je, kako nekatere stvari, ki jih omenjamo, dejansko so popolnoma nerazumljive. Rečemo nekaj o Bruslju, potem pa rečejo nekaj čisto drugega v glavnih mestih, čisto nekaj drugega v regijah, v vasi pa je to spet čisto nekaj tretjega. Mi v Bruslju moramo biti čisto jasni, kaj pravimo, moramo pojasniti, kaj govorimo in potem nas bodo ljudje podprli pri teh naših dosežkih. Tako čisto na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bi vas sad obvestil, da imam še pet besed na, oziroma oseb na seznamu, tri nacionalni parlamenti, dva evropski parlamenti in potem na koncu še zadnji komentarji. Torej, najprej trije predstavniki nacionalnih parlamentov ne vem, ali je to gospod ali gospa Huskins iz Združenega kraljestva, iz Lordske zbornice. Beseda je vaša. All, Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da moramo biti realistični glede tega, kar imamo na voljo. Govorimo o proračunu, ki je eden odstotek BDP-ja in to moramo ohraniti pred očmi in drugič cilj revnejših držav je bil ena najuspešnejših vidikov v proračunu v zadnjih 30 letih in tudi najuspešnejši vidik evropskega projekta. In britanska vlada v to zelo močno verjame. Tretjič, Evropska unija se mora sorotočiti na to, kjer je evropska vloga nesporna, da nihče ne more reči, da to spada pod pristojnosti Evropske unije. Še bolj pomembno, evropska javnost mora sodelovati v teh projektih, tako da se tudi sami lahko poizvovetijo s temi projekti. In še to je treba povedati, da potrebujemo bolj. Eh, koherenten, koordiniran pristop do energije. Mislim, da bi to vsak cenil v Evropski uniji. Seveda je tukaj tudi pomembno vprašanje podnebnih sprememb ki je zelo pomembno vprašanje za javnost po celotni Evropski uniji in tudi tukaj bi Evropska unija morala biti zelo dejavna. In še nekaj, to je više izobrazba. Evropska unija je eh, v naslabšem Eh, glede tega, ne samo v primerjavi z ideje, ampak tudi z Azijo. Mislim, da bi se morali še bolj osredotočiti na kvaliteto eh, visoke izobrazbe za naše državljane. In še zadnja točka, in to je najbolj kritična, živimo na svetu, kjer v Evropski uniji govorimo samo o liberalizaciji trgovine, odpravljanju ovir in v zadnjih 30 letih je bil tudi to trend eh, celotnega sveta sedaj vidimo, da se je trend obrnil in gre v drugo smer. Sedaj se moramo upreti protekcionizmu tudi v moji sami državi, kjer to počnemo, ne samo, ko gre za projekte kohezije. S tem bi ogrozili tudi Evropsko unijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa ali gospod Štatler iz uh, Avstrijskega parlamenta. Uh, eh, Ljubi kolegi. Eh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Strinjam se s polskim kolegom, ko pravi, da ni treba napihovati panike glede krize. Skrbi me, In tukaj se strinjam z mačarskim kolegom, da kriza ne bo končana po letu 2013. Okvarjali se bomo s posledicami še takrat. Mogoče kriza ne bo takrat eh, več obstajala, ampak posledice pa bodo. Soočali se bomo tudi s pojavom nezaposlenosti in to v obsegu, ki si ga nismo mogli niti zamišljati v zadnjih letih. To sta povedala tudi italijanski in španski kolega. Torej, soočili se bomo s pojavom masivne nezaposlenosti. In tukaj je pomembno tudi nezaposlenost med mladimi in zato so me dogodki v Atenah v zadnjih tednih še toliko bolj prestrašili. Torej, skupaj z masivno nezaposlenostjo se moramo ukvarjati tudi s vprašanjem socialnega miru. Rešitev ne mora biti dumping eh, pri plačah in socialni dumping. To bi bila naslednja faza. S tem bi bili vsi cilji regionalne politike, smo, za katere smo se zauzemali v zadnjih letih, eh, uničeni. Zato se moramo temi upreti. Ne verjamem, da bi morali ohraniti kot cilj boj proti nezaposlenosti. Polna zaposlenost mora ostati cilj na evropski ravni, nacionalni ravni in regionalni ravni. Socialni mir je odvisen v prihodnosti, v naslednjih letih, predvsem od tega, če nam bo uspelo resnično doseči polno zaposlenost. Če tega ne bomo, dosegli, potem eh, državljani ne bodo zadovoljni s cilji podnebnih sprememb, ampak se nas bodo spraševali predvsem, kdaj bom dobil službo. Zato mislim, da vsak projekt v prihodnosti, tudi na področju regionalne politike, se mora ukvarjati s tem, kakšne bodo posledice na polno zaposlenost, na boj proti nezaposlenost med mladimi, med ženskami in na boj proti nezaposlenost za tiste, ki so starejši od 50 let. Ta tri področja so resnično pomembna. Vsak projekt se mora natančno preučiti, um, glede tega, kako bo to povezano z bojem proti nezaposlenosti. Mislim, mm, da ne moremo preko regionalne politike doseči polno zaposlenost, ampak mora ta politika posameznih nacionalnih um, držav in regionalne politike znotraj kohezijske politike biti povezani. Torej, države članice ne bodo pokazale nobenega razumevanja za to, ko bo Evropska unija nekaj drugega poudarila kot najpomembnejše v regionalni politiki, kot bodo to počele države članice. Moramo zagotoviti delavna mesta in polno zaposlenost. Zelo se moramo posvetiti temu problemu tudi druge, po, drugi problemi so pomembni, vendar pa je najpomembnejša eksistenca naših državljanov. Naslednji govornik je gospod Fernandez, evropski poslanec. Uh, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Tema, ki nas tukaj združuje, je kohezijska politika. In to je del DNK-ja evropskega državljanstva. Kohezija ni nekaj, kar se doseže na hitro, to moramo še naprej razvijati in izboljšati. Videli smo, eh, videli smo veliko poročil o kohezijski politiki, o regionalni politiki in jutri bomo glasovali v odboru o dobri praksi v regionalni politiki, ki kažejo na to, da parlament želi nadaljevati s takšno politiko. Na današnjem srečanju bomo izoblikovali smernice za nacionalni parlamente in za evropski parlament in dokazali bomo, da želimo nadaljevati s takšno politiko. Učinkovitost kohezijske politike je odvisna od tega, da veliko držav in veliko državljanov želi se nasloniti na Evropsko unijo in zato moramo delevati z boljšimi informacijami, z boljšim informiranjem, kajti informiran državljan bo verjetno bolje sodeloval v evropskem projektu. Ne govorim zaradi tega, ker se nahajamo v dobi pred volitvami, kar je sicer pomembno, vendar pa pravim zato, to zato, ker je projekt kohezije zelo dolgotrajen proces znotraj projekta gradnje Evropske unije. Zaradi tega eh, bi rad povdaril naslednje. Prvič, to srečanje je bilo, bilo zelo pozitivno. Gospod predsedujoči, dobro bi bilo, da bi nacionalni parlamenti lahko organizirali takšna srečanja v parlamentih v državah članicah. Vključno s tem, da bi vključili tudi predstavnike lokalne oblasti. Učinkovitost <clears throat> ni odvisna samo od prvega, torej renacionalizacije ne smemo dopustiti. Moramo dopolnjevati subsidijarnost z državami članicami, regijami Evropsko unijo z lokalnimi oblastmi. Kot je povedal že naš kolega Nifa Nisteroj, potrebujemo evropsko kohezijo. Ne smemo pa pozabiti, da ima Evropa zelo posebne regije, naprimer otočja, zelo, um, zelo, ima zelo redko naseljene regije, imamo najbolj oddaljene regije, ki dajo novo dimenzijo Evropi in tudi to je treba upoštevati še en vidik, ki ga obravnava češko predsedstvo, to je, da dosežemo boljšo koordinacijo kohezijske politike z drugimi politikami. Moramo okrepiti kohezijsko politiko po letu 2013 in to je jasno in zaključil bi s tem, da je ključno, da teritorijalna kohezija, da nov zagon, dobi nov zagon, zato pa potrebujemo novo pogodbo in rad bi povedal češkemu procesu, da pričakujemo ne samo vašo prizadevnost, kot ste to že pokazali, ampak tudi, da češko predsedstvo, inštitucije, in češka država prispeva k zelo dobri teritorijalni koheziji, evropski koheziji in to bi storili s tem, da bi sprejeli pogodbo. To bi bilo najboljše, kar stori eh, češko presedstvo. Sedaj pa zadnji, gospod Luigi iz italijanskega senata. Grazie, signor direttore generale, gentili kolegi parlamentari europei. Spoštovane kolegice in kolegi, generalni direktor. Nova kohezijska politika je oblikovala prioritete držav članic. Imamo več eh, investicij v raziskave in razvoj, v obnovljive vire energije, v, hran, eh, v varčevanju z energijo, učinkoviti porabe energije. In ne smemo pa pozabiti na tradicionalno vsebino kohezijske politike, to je partnerstvo, solidarnost, trajnostni razvoj. Pokazal, pokazal se je pa tudi nov cikl, ki bi ga rad omenil tukaj v Evropskem parlamentu in to je, da moramo ukrepiti povezave med kohezijsko politiko in lizbonsko strategijo. kajti takšen je pristop držav članic. Obstaja nevarnost, da bi na kohezijo gledali kot na določen laboratorij, da pogledamo, če bi Lizbonska strategija sploh lahko delovala da bi nekako financirali razvoj na regionalni eh, ravni. Zelo pa skrbi državljane liberalizacija kohezijske politike. Zato moramo preučiti izzive in to dolgoročno. Lizbonska strategija, nova Lizbonska strategija si je zadala nove cilje. Vsebuje tudi zelo veliko vsebine. Ideja, da bi evropska sredstva zmanjšali in omilili, nam omogoča, da imamo bolj ciljno usmerjena sredstva znotraj Lizbonske strategije. Imamo kohezijsko politiko, v kateri se dogovarja Evropska unija, regije in države članice. S tem, da imamo novo vlogo kohezijske politike pred očmi in če lahko rečemo, želimo to nekako um, osredotočiti na teritorije. in kohezijska politika je postala nekakšen vir za sredstva v resnično gospodarstvo in da omogočimo lokalno rast. To je nekaj zelo pomembnega, še posebej v času te krize. Imamo torej ciljne ukrepe za izvajanje Lizbonske strategije. To kaže na to, da je zmanjšana pristojnost Evropskega parlamenta. Evropski parlament po Lizbonski pogodbi bi s tem pridobil veliko pristojnosti. Kohezijska politika. je zelo pomembna za gospodarsko in razvojno politiko Evropske unije in bo vključevala nacionalne parlamente in Evropski parlament. Tako bodo lahko vsi bolj prispevali k osrednjim ciljem Evropske unije kot celote. Kar zadeva kohezijska politika, naj vas spomnim, da absorbira 35 odstotkov evropskega proračuna. Poslušati moramo glas Evrope, pravi, da obstaja velik konsens glede kohezijske politike. S tem, da bomo podprli, jo moramo povečati in okrepiti tudi po letu 2013. Moramo pozabiti na zelo nesmiselne ideje renacionalizacije. Osredotočiti se moramo na vse regije Evropske unije. Kohezijska politika kaže, da je lahko prožna, da jo lahko prilagodimo, ne glede na gospodarske in socialne spremembe v Evropi. Zato je. E, nujno, da z njo odgovorimo tudi na, na probleme v prihodnosti. Zagotovi moramo pa, da je ta politika učinkovita, kot je že povedal generalni direktor, in da poenostavimo postopke, ko gre za upravljanje eh, kohezijskih sredstev. Gospod predsedujoči, tukaj bi rad podal poseben konkreten predlog, glede na to, kako zelo pomembna je kohezija. Strukturna sredstva bi bi potrebovala nov forum za razpravo o tem. Tega pa sedaj nimamo, še posebej, če pomislimo, kako bo to leta 2013. Najlepša hvala. In zadnja govornika, čisto na kratko, prosim, generalni direktor. In potem bo zaključil srečanje tudi naš predsednik odbora Herardo Galeote. Izvolite. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad povedal, da sem izredno hvaležen za to popodansko razpravo. Domov odhajam za veliko hrane za razmislek. Ne samo za ta večer, ampak mislim, da bomo o tem razmišljali tudi v naslednjih tednih. Rad bi se vsem zahvalil za spodbudo, ki smo jo dobili, kar se tiče nadaljnega razvoja kohezijske politike. Rad bi povedal samo nekaj besed, da bi se izognili nesporazumom. In povedal bi nekaj besed o kohezijski politiki in pa o trenutni gospodarski krizi. Na začetku sem dejal, da bi radi v prihodnje v kontekstu kohezijske politike uporabili več finanč, instrumentov finančnega inženirja. Zamisel za tem pa je posem enostavna. Do velike mere smo do sedaj delali z nepovratnimi sredstvi. V prihodnosti pa mislimo, da bi morali vsaj v delih naše politike oziroma da ponekod ulagamo oziroma mislimo, da včasih ni dobro dajati nepovratna sredstva. Potrebujemo takšna ulaganja, kjer bi kasneje dobili dobiček. Mislim, da bi lahko eh, določene stvari financirali preko kreditov in to je del finančnega inženiringa. Velika prednost je, da lahko na ta način sredstva večkrat ponovno uporabimo in smo na ta način mnogo bolj učinkoviti. Vendar naj bom jasen, ne moramo vsega financirati preko, preko ukrepov finančnega inženiringa. Krediti, mimo grede, so v skladu z našo analizo velik, veliki handicap, ki slabi ki ga imajo majhne in srednje velika podjetja. Kajti dostop do kreditov je zanje postal izredno težek v času te finančne krize. In v naši politiki vidimo, da raste potreba po instrumentih finančnega inženiringa, ki že obstajajo, naprimer Jessica in Jeremy, zlasti ona dva. Torej, krediti so nekaj, kar je bistvenega pomena za gospodarsko preživetje naših eh, srednjih in malih podjetij. Včasih pa to velja tudi za velika podjetja. Prispevek kohezijske politike k rešitvi krize je lahko, je lahko samo zmeren, če sem čisto iskren. In to iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da če to primerjamo z ukrepi proti, kri, proti kriznimi ukrepi, je to samo kapljica v smislu finančne vrednosti. Kajti tukaj govorimo o 30 milijardah letno, mislim, da govorimo o 34 milijardah evrov za leto 2009. Torej v primerjavi z programi, ki so jih razvile naše države članice, je to samo kapljica. In še, kar je še bolj pomembno, kohezijska politika naj bi bila in bi po mojem mnenju morala ostati strukturna politika. To pomeni politika, ki ima pred očmi dolgoročno vizijo o tem, kam bi se morali razvijati in kakšen naj bi bil ta razvoj. In v tem kontekstu je to element kontinuitete in stabilnosti. Eden največjih problemov, s katerimi se včasih soočamo v kriznih situacijah, je, da je ulaganje v strateške sektorje v prihodnosti, kot je naprimer visoko šolstvo, raziskave in razvoj, inovacije, torej da je ulaganje na druge mesto, kajti stiska trenutka oziroma um, v tistem hipu stiske potrebujemo ulaganje drugam. Kohezijska politika um, ima vedno za enega od ciljev zaposlovanje in to bo tudi ostal eden pomembnejših ciljev za naslednjih 10-20 let, tudi po letu 2013. In ne samo zaradi te krize, ampak se bo ta element samo še ukrepil v tej, v tej krizi. Nahajamo se v čudnem položaju. Če si pogledate regionalne analize, potem ugotovimo, da imamo v Evropi regije, kjer bomo imeli resnične probleme z nezaposlenostjo. Hkrati pa smo v Evropi priča dezertifikaciji. Prebivalstvo se stara in ta kontradikcija se lahko reši samo tako, da kombiniramo politike. Potrebujemo takšne politike, ki imajo pred očmi konkretne regionalne situacije in ki se poskušajo odzvati na konkretne položaje, potrebujemo odziv, ki je skladen s specifičnimi regionalnimi danostmi. In mislim, da je to razlog, zakaj je model kohezijske politike, kjer se programi razvijajo na regionalni, včasih na nacionalni ravni in se potem dvignajo više, še vedno pomemben. Gospod predsedojoči, tu se bom ostavil. Lahko bi govoril še ure in ure. Rad bi izrazil upanje, da bomo imeli še druge priložnosti, da bi lahko nadaljevali s to bogato razpravo in eh, naj se še enkrat zahvalil. zahvalim odboru regij Evropskega parlamenta, da je organiziral to zanimivo in strastno popovdne. Hvala lepa. Gracias, eh, al... Hvala lepa, gospodin direktor. Sam bom zaključil današnje srečanje. Gre za prvo srečanje odborov za regionalni razvoj nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta. Gre za pobudo, ki izhaja iz nove krepljene vloge, ki jo dodeljuje Lizbonska pogodba nacionalnim parlamentom. Politična volja Evropskega parlamenta, eh, za katero upam, mm, da jo podpirajo tudi nacionalni parlament, bi rad izrazil upanje, da se bomo še naprej tako srečavali. Govorimo o kohezijski politiki po letu 2013, kajti čeprav finančna perspektiva, ki je sedaj veljavna, eh, je veljavna šele dve leti, mislimo, mm, da je treba že predvidevati tudi sredstva za prihodnost. Kriza, ki jo trpimo, ki jo trpimo sedaj, je pokazala, da je naš najmočnejši instrument skupnosti, instrument, s katerim lahko prispevamo gospodarskemu sodelovanju in to je kohezijska politika, čeprav je eh, skromna. Poslali vam bomo predloge za zaključke, ki jih bo pripravil sekretarjat, o katerih bi vam rad še kaj več povedal, vendar pa so mi sporočili, da mora veliko vas zapustiti dvorano, kaj ti morate ujeti svoj let domov. Predloge vam bomo poslali, vseeno pa bi rad povedal, da danes bolj kot kdajkoli se zavedamo, da je kohezijska politika najbolj vidna in najbolj uspešna politika skupnosti. To velja tako za države kot za regije konvergence, kot za m, mm, tiste in za neto um, plačnice, kajti vse to prispeva k našemu gospodarskemu razvoju. V tem trenutku je naša kohezijska politika predstavljala nujen steber za evropsko integracijo. kaže, da je zelo pomembna in da bo njen prispevek po letu 2013, seveda s prilagoditvami na realnost, bistvena. Tako kot smo tukaj že povedali, za ustvarjanje delovnih mest, kot tudi za gospodarsko rast, kar si želimo vsi. Najlepša hvala. Še enkrat vam povem, da vam bomo poslali predlog za zaključke. Upam tudi, da vas bomo videli na naslednjem srečanju. Najlepša hvala.